Okay, I'm going to quickly start with a... Dobro. Začela bom z nekaj naznanili. Če si ogledamo dnevni red, bi želela omeniti dve točki. Najprej nekaj povratnih informacij o drugem trialogu dostopnosti do spletnih strani in vemo, da tisti, ki vas zanima vprašanja povezana z dostopnostjo, si boste želeli nekaj informacij o tem. Predstavitev bomo imeli po četrti uri, prav tako bomo dobili nekaj povratnih informacij glede trialoga o medicinskih napravah in pa in vitro medicinskih napravah. Preložili bomo obravnavo kompromisnih predlogov spremem glede ne tarifnih ovir na enotnem trgu, prav tako tudi glasovanje o tem predlogu. Saj je prišlo do zamud glede kompromisov ki naj bi jih oddali že prejšnji teden. Mislim, da tukaj ni šlo za nič zlonamernega, gre le za tehnično zamudo. S tem bi želela povedati, da lahko znova z veseljem pozdravim gospoda Katajnena, podpredsednika Evropske komisije, pristojnim za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost. Vse to je v samem osredju notranjega trga in to je tudi bistveno za nas. Gre za odbor, ki se ukvarja tako z notranjim trgom kot z varstvom potrošnikov. Prosim, da opomnite na to tudi svoje kolege. Lahko pa boste seveda imeli pripombe tudi vi, poslance in poslanke. Predvidevam, da boste vsi, ki ste tukaj, imeli kakšno vprašanje. Nadaljevali bomo torej z govorci. Izvolite, gospod Katajan. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Danes je znova dobra priložnost, da se pogovorimo o napredku na tem področju. Lepo se vam zahvaljujem, da ste mi dali priložnost, da danes govorim pred vami, predstavim, kaj se dogaja in kako daleč smo prišli pri obravnavi pomembnih vprašanj vezanih na enotni trg. Še posebej, ko gre za delovna mesta, rast naložbe in konkurenčnost. Ne moram predstaviti vseh sklopov, zato se bom sredotočil na nekaj ključnih vsebinskih elementov, ki so bistvenega pomena za ta področja in ki so tudi relevantna za vaše delo v odboru najprej nekaj najnovejših informacij v pozavi s tem, kje stojimo pri samem investicijskem načrtu, s tem se intenzivno ukvarjam v zadnjih mesecih, potem bo predstavil tudi trenutno stanje glede strategije za enotni trg. To ta odbor gotovo skrbno spremlja. To je povezano tudi z načrtom za boljšo zakonodajo. O tem bom govoril na koncu, potem pa bom prisluhnil še vašim pripombam in odgovarjal na vaše vprašanja. Najprej investicijski načrt. Zaenkrat je Evropska investicijska banka odobrila 56 projektov za financiranje v okviru EFSI-ja. Gre za obseg financiranja v višini 7,2 milijarde evrov. 56 konkretnih projektov in znova obseg 7,2. Še več projektov se izbira vsak mesec. Od vseh projektov približno polovica podpira energetsko učinkovitost, pa tudi druge oblike investicij, ki prispevajo k nizkooglični gospodarski rasti. Drugi projekti vključujejo razvoj in raziskave, digitalne inovacije, pa tudi transporter, dostop za manjša podjetja. Evropski investicijski sklad EIF je podpisal več kot 550 eh, eh, finančnih sporazumov s celotnim financiranjem v višini 3,4 milijarde. 125 tisoč MSP-jev naj bi imelo korist od tega prav tako nekatera mikropodjetja. Te dejavnosti naj bi sprožili celotne naložbe v okolici 76 milijard evrov. To je rezultat prvih sedmih mesecev. 76 milijard eh, v okviru projektnega financiranja in financiranja EPSI. 22 držav članice je zaenkrat prejelo financiranje, vključno nekaterim manjšim gospodarstvom, Estonija, Bolgarija, Hrvaška, Slovenija, Italija, Združeno kraljestvo, in Francija pa so seveda med vodilnimi državami Združeno kraljestvo glede na to, ali štejemo število projektov ali pa štejemo pridobljena finančna sredstva. Torej, Združeno kraljestvo je na prvem ali na drugem mestu glede na izračun. Francija in Združeno kraljestvo. Skratka, se menjate na prvem in drugem mestu. Finančni promotori že lahko zaprosijo za tehnično podporo iz Evropskega investicijskega vozlišča. Prav tako naj bi začeli z delovanjem samega portala za promocijo projektov potencijalnim investitorjem. Zato so prosili tudi zasebni naložbeniki. Konec februarja sta Evropska komisija in nekateri drugi partnerji objavili tudi možnosti za združevanje skladov EFSI in ESI. Oba instrumenta sta bila oblikovana na drugačen način, vendar na načina, ki se dopolnjujeta v smislu zasnove in zakonodajnega okvira. Oba sklada se dopolnjujeta in krepita. To pa dopolnjujemo tudi z raziskovalno in inovacijsko politiko. Obzore 2020 namen tega je prvo razredno znanje odlične znanstvene ugotovitve, vse, kar spodbuja inovacije v Evropi. S tem spodbujamo raziskave in inovacije, s čimer naj bi zagotovili tudi gospodarsko blaginjo, kakovost življenja, visoke življenjske standarde, tako zdaj kot v prihodnosti. Obzore 2020 že dosega nekatere od teh ciljev, podpisali smo že približno 7200 sporozumov glede nepovratnih sredstev. Evropska unija prispeva 12,6 milijard evrov. To pa se bo podelilo približno 31 tisoč in udeleženim. 1300 sporozumov glede nepovratnih sredstev to vključuje. Prav tako komisija želi odpravljati regulatorne in upravne ovire za investicije in ustvarjati boljše okolje za poslovanje. Ogledujemo si tudi naslednje izzive na področju investicij, s katerimi se soočajo države članice. 26. novembra 2015 smo sprejeli tudi letni pregled rasti. Tam so bile navedene tudi nekatere specifike glede posameznih držav. Orisane so bile tudi različne naložbe v državah članicah. Evropska komisija je že začela z delovanjem kapitalske unije enotnega digitalnega trga, potem strategije za enotni trg in energetske unije. Vse to bo ustvarjalo in so ustvarjalo boljše okolje za investicije. Poznaje spomladi bomo sprejeli tudi načrt za pridobivanje spretnosti in usposabljanje. Poglabljanje enotnega trga in krepitev tega trga je prioriteta za nas. Moramo odpravljati različne ovire in ustvarjati nove priložnosti za potrošnike, podjetnike, podjetja nasploh. Inovativne modele poslovanja moramo spodbujati in tudi vključevati v enotni trg. Razvijati želimo tudi evropsko agendo za gospodarstvo, sodelovanje, pri tem pa bomo odprli tudi razvoj inovativnih storitev. Pri tem ne bomo podpirali konkretno enega samega poslovnega modela. Prav tako ne bi imeli nekakšen potni list storitev, tako da bodo lahko ponudniki storitev lahko izpolnjevali ustrezne zahteve tudi pri trgovanju v drugih držav članicah. Želimo usklajevati nekatere zahteve na prioritetnih področjih, kjer nimamo dovolj dobrih rezultatov. Gre predvsem za ustvarjanje določenih poslovnih storitev. Izboljšati želimo tudi evropski sistem standardizacije z proaktivnim sodelovanjem z MSP-ji in akteri civilne družbe. Vsi predlagani ukrepi bodo dobri za evropske MSP-je, s tem pa bomo dopolnili tudi druge specifične ukrepe, ki se osredotočajo na sam dostop do financiranja, pri tem pa bomo oklestili tudi upravne obremenitve. Potem pa še skladi za tvegani kapital, te bomo uskladili z investicijskim načrtom. S tem bomo spodbudili tudi ustvarjanje zagonskih podjetij in pa tudi krepitev teh startupov. Veliko se jih ustvari, le 60, 16 odstotkov pa jih preživi prva tri leta poslovanja. Ponastaviti želimo tudi postopke DDV-ja in spodbuditi podjetnikom, da bodo dobili novo priložnost v okviru novih eh, pravila za nesolventnost. Nekatere pobude bodo konkretno vezane na boljše delovanje startupov, zagotovili pa bomo tudi laže doseganje skladnosti. Strategija enotnega trga se usredotoča tudi na krepitev in skladnost in to bo prioritetnega pomena. Prav tako bi želeli uvesti tržno informacijsko orodje za zagotavljanje boljših informacij, tako da bomo lahko to povezali tudi z boljšim izvajanjem postopkov za storitve. Skladno za dogovori s komisarjem Ansipom izvajamo tudi določene stvari na področju digitalnega enotnega trga, še posebej za avtorske pravice in digitalne avtorske pravice. O tem smo govorili prejšnji september. Potem naj bi dobili še več predlogov glede digitalnih storitev, vsebin in to že pred poletnimi počitnicami. Na vseh teh področjih je varstvo potrošnikov zelo pomembno in je tudi del našega truda, da na nek način začnemo sproščati celotni potencijal enotnega trga. Glede na to, da smo vložili veliko truda v pariški okoljski dogovor, moramo storiti nekaj korakov naprej. Po decembru oblikujemo prihodnje ukrepe na ravni Evropske unije v smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja. Potem pa še umestni pregled večletnega finančnega okvira, tudi to je pomembno v letu 2016. To bo dobra priložnost, da bomo prilagodili svoje izdatke političnim prioritetam. Ta teden naj bi komisija objavila tudi sporočilo glede ukrepov, ki naj bi sprejeli na ravni Evropske unije za optimizacijo političnih instrumentov. To je vezano na jeklarsko industrijo ki naj bi se seveda še posodobila. Potem pa še nekaj besed o boljši zakonodaji. Boljša zakonodaja Evropske komisije naj bi poenostavila pravne okvire in zmanjšala upravne obremenitve v enotnem trgu. Spodbujati moramo spremljene zakonodaje, s katerimi bomo odpravljali ovire za rast, s katerimi bomo ustvarjali tudi nove priložnosti in zagotovili, da bo gospodarska rast tako socialno kot okoljsko vzdržna. Če se to želimo storiti, se moramo osredotočiti na dobro utemeljene pobude, ki bodo pripeljale tudi do ustreznih rezultatov na osnovi pridobljenih izkušenj. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na načelo subsidijarnosti in sorazmernosti. Svežen za boljšo zakonodajo naj bi bil torej gonilo te spremembe. Boljša zakonodaja je skupna odgovornost, vse evropske institucije in države članice morajo spoštovati načela uredbe. Spoštovana predsednica, naš strukturirani dialog je zelo dobro deloval. Ta dialog se je končal tudi za konferenco predsedujočih odborov. oktobra v Štrasburu. Danes se soočamo z velikimi grožnjami in zviri od terorističkih napadov v Parizu do vprašanja gospodarskega okrevanja, potem je tukaj še vprašanje podnebnih sprememb, migracijska kriza ter vprašanje pritiskov na zunanje meje ter eh, sama varnost v naši soseščini. Vsi te izzivi zahtevajo od Evropske unije, da sprejema izrazite konkretne ukrepe. Ugotoviti moramo tudi, kakšna bo prihodna vloga Združenih kraljestva v Evropski uniji in tako dalje. Bolje moramo sodelovati na vseh ravneh, zato da se bomo lahko soočili z trenutnimi izzivi in zato da bomo lahko odlakovali pot naprej v bolj trajnostno prihodnost Evropske unije. Veselim se dialoga. Zdaj bom prisluhnil še vašim stališčem in zamislim glede tega, kako se lahko soočimo s temi izzivi. Hvala. Thank you very much for that. I've... Najlepša hvala. Imam pred seboj že seznam govorcev, če še niste nakazali prošnje za besedo, prosim, da to storite zdaj. Čez nekaj minut se bomo lotili razprave. Najprej pa bom pozdravila še Lotegarda Mortena. Lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Nadomestili naj bi Ulo Tönes z njo smo dobro sodelovali, želimo jim veliko uspeha pri njej vlogi v vladi. Dobrodošli v našem odboru, odboru za notranji trg. Intenzivno delamo na tem odboru, torej lepo pozdravljeni nazaj. Kolega se vrača k nam namreč. Kdo je na seznamu? Nikola Dante, Žini Rozije, Carlos Coelho, Ivan Stefanič, gospod Dalton, Robert Ošver, Vicky Ford in še nekateri drugi. Po skupinah se boste oglašali, kolegi. Roza si želela imeti besedo. Najlepša hvala, hvala, da ste z nami, hvala tudi za vašo predstavitev. Tale mikrofon je vklopljen, se upravičujem hvala, da ste tukaj. Zahvaljujem se vam za predstavitev tudi sama. Menim, tako kot številni kolegi in kolegice, da moramo še bolj tasno sodelovati in se bolj pogosto sestajati. Me pa skrbi, da že nekaj časa govorimo se samo o tem, kaj boste storili. Mene pa zanima, kaj ste že storili, kako je za ponestovitve, ali ste že uh, opravili nekaj korakov naprej, ali bomo videli kakšne rezultate, ali že lahko vidimo kakšne rezultate in tako naprej. Catherine Styler. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se tudi gospodu komisarju, da se je odložil tega dialoga. To, kar ste povedali o 56 projektov in to, kar ne bi dosegli v okviru obzore 2020, to je vse zelo dobro. Bi se pa navezalo na to, kar ste povedali o znanju in usposabljanju približno 9000 delovnih mest naj bi dobili v Evropski uniji v smislu digitalnih delovnih mest. Do leta 2020 naj bi dosegli določen cilj, tudi Iva Pavlova se ukvarja s tem. Morda bi lahko povedali, kakšna je vaša vizija glede tega pomembnega vprašanja, ta digitalni razkol res ne bi smel postati digitalni prepad. Ta digitalni svet, v katerem živimo, mora biti tudi nekaj dobrega, ko vklopimo računalnik, je jasno, da vsak posameznik potrebuje res širok razpon digitalnih spretnosti. Če želimo res črpati vse, kar lahko iz tega digitalnega trga, je to zelo pomembno. Še nekaj bi želel povedati, vezano je to na dogodek, ki je potekal pred kratkim, glede delovnih mest in na majhnih podjetij, gre za spletne strani majhnih podjetij. Kot digitalna sredstva govorijo tudi o tem, da se nekako ne morejo pojaviti na spletu, da so nekako pod radarjem, to bi želela izpostaviti. Prav tako so povedali nekaj o Združenem kraljestvu. Sami pravite, da bi Združeno kraljestvo moralo ostati v Evropski uniji in čez 100 dni bo tudi referendum o tem vprašanju. Podarili ste to, da bo Združeno kraljestvo imelo največ koristi od tega sklada, to je zelo pomembno, obzore 2020. Naše univerze ima veliko koristi od tega sklada. Kaj bi se zgodilo, če bi izstopili iz Evropske unije? Sama si seveda ne bi želela, da bi se to zgodilo, tako da ne bi imeli več dostopa do teh sredstev in teh investicij. Gospa predsednica, to je zelo pomembno. Tudi um, gospa Cunje je imela nekatere pomembne pripombe. Med zadnjim sestankom koordinatorjev sem omenila, da se bom držala časovnih omitev, zato sem nekako pospešila ta dialog. Deset ljudi je na seznamu govorcev, zdaj že enajst, zato bom določila čas govora. Zdaj nekaj minut, če boste govorili dlje, pa vas bo morala odrezati, saj sicer ne bodo vsi kolegi in kolegice imeli priložnost se pregovoriti. Dan Dalton. Hvala. Gospa predsednica, hvala. Gospod komisar, veseli me to, kar pravite o boljši zakonodaji, popolnoma se strinjamo glede tega. Težava je v realnosti, ki je nekoliko drugačna. Lahko je govoriti o boljši zakonodaji, o poenostavitvi zakonodaje, vendar zelo pogosto pri novi zakonodaji stvari postanejo nekaj čisto nasprotnega. In kodeks carinske unije je dober primer tega, to ne bi bila poenostavitev. Zdaj pa smo dobili veliko težo zakonodajo, vsaj za naša podjetja. Potrebujemo nova delegirana akta le zato, da se lahko soočamo s temi težavami. Kako bomo dosegli obljubljene rezultate? Izkušnje iz preteklosti kažejo, da se pogosto zgodi ravno nasprotno, če želimo stvari poenostaviti. Potem pa še netarifne ovire, sam oblikujem poročilo v tem odboru, glede tega vprašanja. Številna majhne podjetje pravijo, da je veliko lažje trgovati v Združenih državah, mladi kot po Franciji in Nemčiji. Zato tega niti ne poskušajo, zaradi vseh teh netarifnih ovir, zaradi katerih ne morejo dostopati do trga, s tem pa se spodkopava tudi celotno zamisel enotnega trga. Imam specifično vprašanje za vas, ali bi lahko podpirali ukrepe komisije. Potem pa se navezali tudi na nekatera specifična priporočila za države članice. Ali bi lahko na osnovi tega opredelili te netarifne uvire in razmišljali tudi o načinu premostitve teh težav. Potem pa še zadnja pripomba glede digitalnega enotnega trga. To seveda v celoti podpiram, vendar ne vem, zakaj komisija vedno govori o varstvu potrošnikov. Pa, govoriti pa bi morali o opolnomočenju potrošnikov na spletu. In s tem mislim, da se veliko bolj osredotočamo na zgolj varstvo potrošnikov, s čimer pa postavljamo meje za aktivno vključevanje na trgu. Tudi komisar za digitalni enotni trg, gospod Ansip, je podal nekaj komentarjev, ki se mi zdijo za skrbljujoči. Kako lahko zagotovimo enakopravne pogoje za vse akterje na trgu, ne da bi pri tem ustvarjali nove omejitve gospod Rašvor, najlepša hvala, gospa predsednica, gospod podpredsednik Evropske komisije. Nekoliko čudno je to, kar pravi eh, gospod Dalton. Sam seveda dela na pomembnem vprašanju in želel bi podpreti to, kar pravi. Naložbe so seveda pomembne, so strateške in to potrebujemo danes v Evropski uniji. Tega se zavedamo, če želimo imeti gospodarsko rast, če želimo imeti nove delovne mesta v investicijskem načrtu imate torej določen projekte. Vendar, če želimo investicije vezati na vse sektorje in na vsa podjetja, moramo obnoviti tudi zaupanje v trg v ozadju. Ne gre tole le za vprašanje organizacije različnih mehanizmov financiranja, moramo tudi zaupati v sam trg. In tukaj smo v odboru za notrni trg. Pridružil bi se temu, kar je povedal kolega Dalton. Gre za vprašanje netarifnih ovir, to je popolnoma strateško vprašanje in prej ste govorili o zagonskih podjetjih. Pogosto govorimo o velikih podjetjih in pozabljamo na umestne akterje, to so MSP-ji. Z rastjo MSP-jo seveda dobimo tudi srednje velika podjetja, večja podjetja in s časoma mislim, da lahko le tako zagotovimo gospodarsko rast. Imam zelo konkretno vprašanje. Katera orodja imate na voljo za to? Sam prihajam iz Francije, iz države, kjer govorimo o nekakšnem prekrivanju ukrepov in Ti ukrepi nam ne omogočajo, da bi premustili netarifne uvire, še večjih ustvarjamo. In tukaj gre pravzaprav za nekakšne pobude, ki grejo proti razvoju poslovanja. Imam vprašanje za vas, kako bi lahko v kolegiju komisarja govorili o tem, kako bi lahko nekako prilagajali realnost, realnosti tudi um, te predloge. Pa še zadnje iz prvega kroga razprave, Julija Reda. Hvala, gospod predsednica, hvala gospod komisar, sami imate seveda zelo pomembno ulogo pri tem doseju, tudi pri enotnem trgu. Znova bom govorila o hitrosti izvajanja reform, ki se jih lotevamo. Včeraj je podpredsednik Ansip na Lizbonskem svetu omenil, da je zelo pomemben osebinski element digitalnega enotnega trga in sicer reforma avtorskih pravic preložena na september. Znova preložena. Glede na to, da je predsednik komisije Juncker naznanil, da naj bi ta reforma začela potekati šest mesecev po predlogom, no očitno se je zdaj to obdobje kar početvorilo. To me skrbi in še posebej zato, ker so povedali, da je do zamude prišlo zaradi novega posvetovanja, specifično med drugimi glede sorodnih pravic za založnike zdaj pa pravite, da Evropska komisija ne bo dajala prednosti enemu poslovnemu modelu pred drugemu. Poročilo o enotnem trgu pravi, da naj ne bi ustvarjali novih obveznosti, zaradi katerih bi en poslovni model imel prednost pred drugim. Skrbijo me torej nova poročila oziroma sporočila strani komisije. Zanima me, ali boste spodbujali prevzemanje odgovornosti za to, da bomo enotni digitalni trg hitreje začeli izvajati in drugo vprašanje, ali se bodo rezultati poročila o enotnem digitalnem trgu dejansko upoštevali, tako da ne bomo oblikovali predlogov, ki bodo oteževali startupom, zagonskim podjetjem iz Evrope, da bi se konkurenčno vključila v enotni digitalni trg. Pa še nekaj, ta odbor se veliko ukvarja z zagotavljanjem pravic za invalidne osebe, še posebej, ko govorimo o vprašanju dostopnosti, zamujanje z poročilom o avtorskih pravicah pomeni tudi zamujanje z izvanjem sporozuma iz Marakeša, zaradi česar slepi in slabovidni ne morejo brati e-knjigo. Na komisiji ste že decembra govorili o tem, da je ta predlog že pripravljen, da tiči v predalo na Evropski komisiji. Ali boste poskrbeli za to, da se bo ta predlog začel izvajati pred septembrom letos, glede na to, da ni nobenega razloga za to, da bi še zamujali s tem in da ta predlog uživa podporo Evropskega parlamenta. Bi želeli odgovoriti? Um, Najlepša hvala za to razpravo. To je politična razprava in dobro je, da lahko slišim vaše vprašanje in na to poskušam specifično odgovoriti na, na njih seveda pa nimam pristojnosti za vse točke, ki ste jih izpostavili, se bom pa potrudil. Najprej postopek obveščanja. Naš cilj je, da izboljšamo trenutni postopek v eh, direktivi o storitvah. Nove določbe za ponudnike storitev je treba oceniti tako, da se izognemo neustreznim ukrepom, ki bi lahko privedli eh, do prevelike obremenitve. Poskušamo izboljšati učinkovitost postopka, pokriti želimo eh, več zahtev ob enem pa državam članicam in eh, komisiji dovoliti, da omogočijo oziroma da analizirajo vse te ukrepe in eh, da skupaj zagotovimo boljše delovanje vseh teh storitev. Naš cilj je, da povečamo preglednost in da omogočimo boljše ocenjevanje sorazmernosti novih ukrepov. Agenda za znanje. Marjan Tyson bo predstavila predlog te agende čez nekaj tednov. Poskušamo sodelovati. Veliko različnih eh, generalnih direkcij in komisarjev sodeluje pri tem, ker želimo pokriti vse različne spretnosti. Ne zgolj digitalne spretnosti, ki so seveda izjemno pomembne, ampak tudi uh, druga znanja. Naprimer, uh, eh, tiste spretnosti, ki jih potrebujemo za izboljšanje produktivnosti uh, jeklarske industrije. Tudi te zadeve so pomembne in mislim, da se vsi strinjamo, kar se tiče tega osnovnega cilja. Je pa težko v tem trenutku eh, strani komisije povedati, kaj lahko uh, naredimo še poleg tega, kar že počnemo, zato ker pristojnosti za vse to nimamo, lahko pa seveda skrbimo za izmenjavo najboljših praks med državami članicami, lahko svetujemo državam članicam, da omogočajo oziroma eh, uporabljajo evropska sredstva za to, da izboljšajo kakovost eh, izobraževanja in eh, programov. Tudi zasebni sektor ima tukaj pomembno vlogo. Včasih lahko namreč zasebni sektor naredi več, kar se tiče usposabljanja, kar se tiče izobraževanja, kot pa tradicionalne izobraževalne ustanove. Nočem eh, dejati, da lahko zasebni sektor zamenja šole, ne, eh, lahko pa dopolni to znanje. O tem boste več slišali pozneje še nekaj bi rad dodal, kar se tiče te uh, agende znanja. Sedaj, ko veliko ljudi prihaja v Evropo, moramo razmišljati o njihovem vključevanju v družbo, zato da bomo lahko zagotovili, da bodo prispevali uh, naši družbi. Ko govorimo o uh, konkurenčnosti, o naložbah, se mi zdi, da so ti ljudje, te osebe sredstvo, da eh, lahko z njimi pridobimo. Celina, ki verjame v eh, človeški kapital, sedaj sprejema ta človeški kapital. Zagoviti, zagoviti pa moramo, da imajo kapital v prihodnosti. <coughs> Zato se ta agenda sooča z novimi eh, izzivi. Vanjo moramo namreč vključiti še več ljudi boljša zakonodaja. In vprašanje netarifnih ovir. Kar se tiče boljše zakonodaje, lahko povem, da veliko ljudi v tem okviru razmišlja eh, kot o umikanju predlogov, umikanju eh, zakonodaje to se deloma resnično dogaja, ampak še bolj pomembno je, da poskrbimo za koordinacijo med različnimi sektori, ko uh, vzpostavljamo nove zakonodajne akte. Naprimer, če želimo vzpostaviti enotni trg, to ponavadi pomeni, da želimo zamenjati 28 različnih zakonodajnih okvirov. In to je najboljši način, kako zmanjšati uh, to regulatorno breme. Seveda pa moramo pri tem upoštevati vsebino predlogov, zato da upoštevamo različne vidike, različne države. No, morda se ne strinjate glede tega, ampak sam bi dejal takole. Nova delovna metoda komisije, ki je drugačna kot eh, delovne metode prejšnjih komisij, imamo namreč projektne ekipe, bi naj privedla do predlogov boljše kakovosti. To je eh, cilj te delovne metode. Skupaj s kolegom Timmermansom sem eh, vodil enega od eh, velikih projektov na področju enotnega trga, na katerega ponavadi ne gledamo kot na vprašanje enotnega trga, ampak to je krožno gospodarstvo. Krožno gospodarstvo. In to je izjemen primer skupinskega dela. Ne gre namreč zgolj za okoljska vprašanja, ampak tudi za vprašanja uh, s področja eh, enotnega trga kot takšnega. Več komisarjev in več generalnih direktoratov je pri tem sodelovalo in mislim, da je bil na to rezultat precej boljši kot tisti eh, prvi predlog. Na boljšo zakonodajo je treba torej deloma gledati z tega vidika, kako eh, upoštevati različna mnenja, ne zgolj mnenja, ampak različne vidike. Naprimer, primer krožnega gospodarstva. Uh, tukaj je treba zagotoviti krožnost in to eh, gospodarsko komponento projekta. Netarifne ovire. Nekaj moramo narediti, kar se tega tiče in eh, nisem imel v mislih eh, zgolj vašega poročila o eh, tem področju. Eden od izzivov, s katerimi se soočamo, je ta, da države članice ne izvajajo vse, vseh zakonodajnih aktov uh, v zvezi z enotnim trgom. Ravno zato predlagamo nova orodja za spremljanje razvoja dogodkov v državah članicah in za zagotavljanje dejanskega izvajanja teh določb. In to je bil eden od predlogov v okviru strategije za enotni trg. Kot komisija lahko torej naredimo več, kot smo naredili v preteklosti, ampak računam na vašo podporo. O izvajanju moramo govoriti na najvišji politični ravni. To ni nek nov predlog, to so stari problemi in eh, morda ljudje na to ne bodo gledali kot na nek, eh, neko seksi temo, ampak tako pač je. No, v vsakem primeru moramo narediti nekaj več, kar se tega tiče. Govorili ste tudi o eh, opolnomočevanju potrošnikov, krožnega gospodarstva, del eh, tega gospodarstva skupne rabe in eh, skupnega razvoja. Zaščititi moramo potrošnike, to je res, obene pa moramo dati potrošniku izbiro. Ta Evropa je celina, ki omogoča eh, razvoj novih poslovnih modelov. Ne moramo biti celina, ki ima zgolj tradicionalne poslovne eh, modele. Gospodarstvo skupne rabe eh, bo imelo vedno večjo vlogo in mi moramo ustvariti Evropo, celino, ki je varna in odprta, kar se tiče novih poslovnih modelov. Zato bomo aprila predstavili dokument, ne se opravičujem, junija o gospodarstvu skupne rabe, ekonomiji, eh, ekonomiji eh, skupne rabe in tam bo govora tudi o novih eh, poslovnih modelih. In mislim, da je prava pot povezava teh različnih sfer. Gospod Rošvor je zastavil vprašanje v zvezi z netarifnimi ovirami. Upam, da sem vsaj delom odgovoril na vaše vprašanje. Um, <clears throat> um, Vprašanje avtorskih pravic. Kot veste, načrti se stojijo iz dveh korakov. 9. decembra lani je komisija že sprejela sporočilo o reformi avtorskih pravic in ga tudi predstavila kot eh, zakonodajni predlog o prenosljivosti. Večinski del reforme, to je tako imenovani drugi korak, pa naj bi predstavili poleti. Ne morem vam še eh, dati natančne časovnice, morda junija, morda julija. je pa podpredsednik Ansip pripravljen čimprej sprejeti oziroma predstaviti te predloge, eh, nekih večjih ovir tukaj ni, le zagotoviti je treba, da so predlogi eh, zelo kakovostni. Hvala že zdaj za eh, pozitivno naravnanost v zvezi s tem. Še nekaj bi povedal v zvezi s predlogi, eh, ki se nanašajo na digitalni enotni trg. Uloga te komisije bo izjemno pomembna. Združili bom predloge iz, razloč, iz različnih področji. Prelahko pa je kar tako zavrniti predloge, ki so morda zahtevni iz določenih vidikov. Eh, ne smemo pozabiti na eh, širšo zgodbo in to je širitev, poglobitev enotnega trga. Ne smemo pozabiti na to, eh, ko iščemo kompromise, ko iščemo rešitve. Upamo, da bomo lahko čez eh, dve leti spremenili poslovno okolje v Evropi. Ali se lahko še enkrat dotaknete vprašanja, ki ga je zastavila Katrin v zvezi s tem, kar se bo zgodilo? Uh, državam, ki niso članice eh, Evropske unije v zvezi z EFSI-jem in eh, obzorjem 2020. No, seveda, ne vem, kaj lahko uradno povem danes, ampak mislim, da se vsi tukaj v dvorani zavedamo dejstva, da imajo članice ponavadi večjo možnost sodelovanja in odločanja eh, ne zgolj v Evropski uniji, ampak tudi drugot. Takšno je pač življenje. Ivana Topa Nikola. Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala tudi vam, gospod podpredsednik, za jasne eh, izjave in za zaveze. Tri komentarje imam. Dejali ste, da obstaja že 56 projektov strateških naložb. Zanima me, koliko jih pokriva področje digitalnega razvoja. Vsi se strinjamo, da je digitalni enotni trg prednostna naloga, ampak vprašanje je seveda, če naložbe sledijo tej prednostni nalogi. Še eno vprašanje imamo v zvezi s tem in sicer, a imamo orodja, s katerimi lahko oblikujemo strateške naložbe, tako da podpiramo te strateške prioritete, še posebej, kar se tiče e, vprašanja digitalnega razvoja. Na to e, druga točka DDV. Podpirate poenostavitev sistema DDV-ja, to je pozitivna novica. Ampak, a to pomeni, da bo komisija pripravila predlog, da poenoti e, nekatere postopke registracije eh, DDV-ja. A podpirate skupne standarde v zvezi s tem? In še tretji komentar je glarska industrija. Omenili ste to industrijo, ki je pod velikim pritiskom zaradi uvoza, poceni uvoza, ki je cenejši kot pa dejansko ki stroški proizvodnje. Zanima me, kaj, kaj lahko poveste v zvezi s tem, glede na to, kako je to pomembno za zaposlovanje. Nikola Danti. Eh, eh, Hvala lepa, gospod podpredsednik. Eh, omenili ste več zanimivih elementov iz vašega portfelja, ne le hm, nasplošno. Tako da mene bi zanimalo troje. Najprej, kar zadeva investicije, je pomembno to, kar ste dejali v smislu številk in vse to postaja zdaj vedno bolj dosledna in dejstvo je, da potrebujemo nekaj več eh, resursov, ampak eh, že to, kar imamo, je dokaj malo. No, z kvalitativnega vidika so te investicije, investicije, ki nosijo v sebi določeno tveganje ali pa so to investicije, ki bi jih podjetja tako ali tako opravila eh, in bi dobile, dobila kredit eh, od neke druge banke, če ne nujno od AIB. Nas torej zanima, ali bomo s tem prispevali k dejanski rasti ali pa se bomo zgolj ukvarjali za tistimi najbolj varnimi investicijami. Nekaj študij tudi že kaže na to, da lahko v nekaterih sektorjih lahko naredimo par zelo enostavnih zadev. Prvo je svežen eh, za spremljanje oziroma nadzor trga in pa tako manj projekt Medin. Študija komisije kaže, da bi nekateri sektori vsekakor imeli eh, bistveno prednost od eh, takšnega natačnejšega spremljanja in nadzora in sprašujem se, kaj počne komisija za to, da bi vendarle sklenili dogovor, vsaj v nekaterih sektorjih. Drugo vprašanje pa je področje geografskih označb. 600 glasov za je bilo v parlamentu za ta predlog, pa vendarle predlogi komisije tega sploh ne upoštevajo. In dejstvo je, da bi tu lahko zagotovili majhne korake pri rasti BDP. Dogovor v parlamentu je, dogovor v svetu je, Kdaj namerava torej komisija pripraviti zakonodajni predlog? Hvala. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi vam, gospod podpredsednik. To, uh, eh, govorila bi rada o geografskih označbah. Ta parlament je pred. Uh, ne tako veliko časa sprejel poročilo, sama sem bila eh, poročevalka za to poročilo in gre za zaščito geografskih označb. Odbor regije in ekonomsko-socialni odbor sta prav tako zahtevala takšno ureditev. Odbor regije in ekonomsko-socialni odbor sta torej to zahtevala. Komisija je v študiji iz leta 2013 ocenila, eh, potrebo po nekmetijskih geografskih eh, označbah in pred šestimi meseci bi naj nadaljevali s posvetovanjem, ki se je sicer že končalo leta 2014. Eh, mala in srednje velika podjetja, zelo majhna podjetja čakajo na te predloge, eh, soočajo se z nelojalno konkurenco, tekmujejo z proizvodi, ki so proizvedeni zunaj Evrope in ki nimajo nobene zveze z dejanskim uh, izvirnim proizvodom. Želim se izogniti uh, situaciji, ko bodo ti MSP-ji gledali na Evropo kot na nekoga, ki jih ne ščiti in zanima me, kdaj boste predstavili zakonodajni predlog za skupni okvir za geografske označbe. Hvala. Lambert's from Nisroy. Gospod Van Nistelrooy. Gospa predsednica, gospod eh, podpredsednik, ste človek multiplikacij. Imamo sklad, eh, s katerim želimo privabiti zasebna sredstva v realno gospodarstvo. Moje vprašanje se nanašajo na uh, zagonska podjetja in na tako imenovane scale-ups. Veliko zagonskih podjetij imamo. Ampak tega stanja tukaj ne moremo primerjati z ZDA. Eh, zaostajamo, kar se tega tiče. In govorili ste o 75 milijardah, eh, ki so namenjene državam članicam. Vsak teden govorite o tem, eh, kaj se dogaja. Kako se ta sredstva uporabljajo? Ali uh, dejansko vlagate denar v zagonsko podjetje in v scale-ups. Na to krožno gospodarstvo mislim, da lahko naredimo veliko korakov naprej s pomočjo uh, novih proizvodov. Ampak potrebujemo skupne določbe, kar se tega tiče, kar se tiče. Uh, definiciji odpadkov, neodpadkov in tako naprej. Veliko zmede nastaja in to so nekatere stvari, ki jih pričakujem od vas. Še želi kdo drug besedo? Ne, potem pa imam še sama dve prošnji. Najprej o potnem listu za storitve. To bo pomenilo, da bo treba dokazati eh, usklajeno zakonodajo zgolj v eni državi članici in na to bo vse veljalo v ostalih. Eh. Nekatere industrijske organizacije pa tega ne želijo, Eurochemers na primer, eh, ker se bojijo, da se bomo spustili v pogajanje, ki bodo trajala dolgo, dolgo časa. Tako da različni ljudje različno gledajo na ta potni list eh, za storitve. Moje prvo vprašanje je torej, če lahko nekaj več časa namenimo uh, deležnikom. Če Eurochambers tega noče in oni predstavljajo ponudnike storitev, potem je to problematično. Govoriti je treba naprimer o uh, čezmejnih informacijah, o portalih, ki naj bi nastali v okviru direktive za storitve, ki ne delujejo. Eh, to so orodja, ki jih eh, potrebujejo ponudniki storitev, tako da bodo lahko dostopali do ustreznih informacij. To je moje prvo vprašanje. Zakaj eh, oni tega ne podpirajo? Drugo vprašanje pa se nanaša na zmanjševanje birokracije. Uh, v okviru te agende za boljšo zakonodajo. Veseli me, da je eh, gospod Timerman sprešnji teden dejal, da bomo birokracijo odpravili s pomočjo posvetovanja od eh, spodaj na vzgor v okviru eh, refita. Sama sem si pogledala to schemo, zato ker želim uh, ljudem povedati, da naj uh, obvestijo ustrezne organe, če obstaja preveč birokracije. Ampak ti formulari so tako uh, zapleteni, da je treba uh, upisati ne vem kako dolg uh, spletni naslov, da sploh pridemo do uh, prave strani. Ne vem, težko, komu svetujem, uh, obvestite nas o prekomerni birokraciji, naprimer na radiju, uh, ko pa moram povedati takšno uh, dolgo ime ne vem, morda bi lahko uh, najeli spletno stran cutredtape.eu in uh, morda bi bilo vse skupaj na to precej, precej laže. Ali pa nekaj podobnega. No. Hvala, hvala za to dobro idejo. FC in digitalni projekti. Približno 10 odstotkov, malce manj kot 10 odstotkov projektov ki smo jih financirali do sedaj, je projektov na področju digitalne sfere. Sam sem pričakoval, da bo ta delež večji, da bodo digitalne naložbe predstavljale uh, večji kos pogače, ampak očitno trenutno to ne velja. Ne vem, če uh, je teh digitalnih naložb tako veliko v trenutni schemi, ampak takšen rezultat. Ponavadi eh, projekti EFSI eh, pokrivajo energetiko in podobne zadeve. Ne vem, morda bi morali eh, ljudem malce pomagati. Eh, da se odločajo za digitalne projekte. Ni komisija tista, seveda, ki se odloča, kateri projekti bodo deležni eh, sredstev, ampak eh, je vse odvisno od popraševanja in drugih akterjev. Še naprej treba ozaveščati zasebni sektor. Če obstajajo potrebe po takšnem financiranju, potem je to mogoče, seveda. Ena takšna priložnost za krepitev digitalnih naložb, še posebej v eh, nekaterih državah, v kohezijskih državah, naprimer, je, da uporabimo strukturne sklade skupaj s skladom EFSI. In tam se mi zdi, da bi lahko pokrili eh, nekatere osnovne naložbe na področju infrastrukture. v to bi lahko vključili eh, tudi zasebne eh, vlagatelje in njihove projekte. Karkoli je pač eh, potrebno narediti. Na vaše vprašanje o DDV-u nažalost ne morem odgovoriti, ne spomnim se, če je bil to del razprave, ampak temu se bomo še vrnili. Jeklarska industrija, to je zelo zapletena zgodba. Ravno zato bomo v sredo objavili sporočilo komisije na to temo in tam boste našli seznam ukrepov, ki jih je treba sprejeti za to, da zagotovimo enake pogoje za vse. S temi ukrepi želimo odpraviti negativne učinke eh, proizvodnje v drugih državah, naprimer na kitajskem, še posebej na kitajskem na to uh, bomo poskušali odpreti druge trge, ampak paziti moramo na razvoj dogodkov. Ne moremo zgolj rešiti tega vprašanja tako, da bi uporabili uh, en sam ukrep, dva ukrepa, ne potrebujemo uh, cel sklop ukrepov, uh, tudi ustrezne trgovinske instrumente. Industriji sami pa moramo uh, omogočiti, da ulaga v prihodnost, v ustrezno, v ustrezne proizvodne kapacitete. Ampak o tem več eh, v sredo. Naložbe sklada EFSI in vprašanje dodane vrednosti. To je bistvenega pomena. Vsi, ki ste spremljali pripravo zakonodaje za EFSI, veste, zakaj gre. Evropska investicijska banka eh, pripravlja projekte, ki so vredni približno 70 eh, milijard. Letno EFSI pa na to uh, gradi na tem. To bi morali biti uh, projekti, ki so uh, profitabilni, ki uh, imajo neka dodano vrednost, ki pa so morda malce bolj tvegani kot drugi. Potem sem se pogovarjal z izvršnim direktorom Molderjem iz uh, sklada EFSI in uh, on se dobro zaveda tega dejstva. Vsak projekt, ki ga izberejo, mora biti dober projekt, ki pa uh, le stržka najde uh, finančna sredstva na zasebnem sektorju, v zasebnem sektorju. Eh, nočemo tekmovati zasebno sfero. Eh, v zasebnem sektorju lahko ljudje financirajo druge stvari in tako naprej, k tem eh, projektom jih spodbujamo, tukaj, tukaj pa gre za določene stvari, ki imajo drugačno naravo. Naj vam dam primer. Na Danskem je bil spostavljen sklad, s katerim bodo financirali uh, Eh, naložbe na področju obnovljivih virov energije eh, v Zahodnji Evropi. To je nek navaden sklad, ampak poseben je zato, ker EFSI eh, zagotavlja določena lasniška, lasniške instrumente, ki služijo podpori tega sklada projekti, ki jih podpira EFSI, niso nujno ogromni, lahko so uh, srednje veliki, majhni in tam EFSI zagotavlja dodano vrednost. V nasprotnem primeru teh sredstev v ta sklad ne bi mogli privabiti. Model eh, lahko uporabljate tudi drugi, brez skrbi. Če želite več informacij o projektih, ki jih financira EFSI, eh, lahko da informacije najdete na spletni strani. Že večkrat sem obiskal parlament kot eh, govornik na različnih dogodkih. Predstavljal sem ponovadi najboljše prakse. To je namreč izjemno pomembno, da eh, izmenjavamo najboljše prakse, da ozaveščamo ljudi po Evropi. To je še posebej pomembno za zasebne vlagatelje na to geografske označbe. Ne vem, eh, popolnoma sem pozabil, eh, zakaj točno gre. Eh, o geografskih označbah smo se pogovarjali z američani v okviru TTIP-ja. Dejali smo, da je to del našega predloga, ampak to je nekaj drugega. Lahko vam pošljem odgovore pozneje, če želite. Sedaj pa še vprašanje start-upov in scale-upov. Karloš Moedaš in Jonathan Hill bosta predstavila konkreten predlog eh, tega nega kapitala. Naš namen je, da vzpostavimo eh, sklad, kjer bomo zbrali obstoječa sredstva, naprimer v obsegu 500 eh, milijard evrov polovi, oziroma milijonov evrov, polovico iz zasebnega sektorja, polovico iz javnega sektorja. Uh, do poletja želimo zbrati ta sredstva. Vzpostaviti želimo torej Evropski sklad skladov, s katerim bomo omogočali tvegani kapital. Eh, Poprečna eh, velikost skladov tukaj je 60 milijonov, na drugi strani eh, luže 280 milijonov. Zato uporabljamo to metodo. Unija kapitalskih trgov bi prav tako morala priti prav v, eh, pri tej nalogi. EFSI lahko pomaga tudi pri scale-upih. Bodi si neposredno, bodi si s pomočjo drugih skladov. In to je prav tako sporočilo, ki je zelo uporabno in ki ga je dobro razširiti eh, na področje tistih, ki se ukvarjajo s teganjem kapitalom potnili za storitve, pripravili bomo javno posvetovanje na to temo in hvala, da ste se dotaknili te pomembne teme. Pomembno je, da zberemo povratne informacije tistih, ki bi naj nekaj pridobili eh, s tem potnim listom. Po našem mnenju eh, lahko spostavimo sistem, ki bo pomagal še posebej eh, majhnim in srednje velikim ponudnikom storitev pri širitvi na čezmejni ravni. Če pa obstajajo težave, pa želimo te težave poznati. Zato smo želeli pripraviti posvetovanje. Nekatere zadeve bomo predla predlagali, pa še trenutno niso na mizi in eh, takrat bomo pojasnili, kaj imamo v mislih, eh, na to pa bomo zbrali informacije. Upam, da bi lahko našli nek preprost model, ki bo MSP-jem pomagal pri eh, čezmenem delovanju. Najlepša hvala. Dobro nam boste pomagali najti kakšno ime, ki bo bistveno bolj sprejemljivo za projekt odprave birokratskih ovir, kačve tep ali kaj takšnega. Hvala lepa, gospod komisar. Ne vem, ali veste, spoštovane članice in člani, da vse popratne informacije iz tega strukturnega dialoga združujemo v razprave, ki jih imamo na konferenci predsednikov odborov in komisarjev, kar zdaj je pripravo prihodnega programa dela. Tako da prihodne leti, ko se bomo ponovno sestali eh, v skupinah predsednikov odborov in eh, skupinah eh, komisarjev, bomo vse te vprašanja, ki smo jih danes izpostavljali, vključevali v ta celodnevni nabor sestankov in potem z zaključki obeh strani oblikujemo program dela za prihodnje delo, tako da to je zelo pomembno in hvala vsem za vaše vprašanje. Um, now I will go to the... Tako predlagam, da gremo naprej na obvestila predsednice. Običajno je to na začetku sestanka, ampak zaradi izmenjave mnen s komisarjem bo to zdaj. Torej, samo tri kratke zadeve. Kot prvo, sestanek poteka v prenosu preko spleta. Aplikacija Emiting se je na voljo vsem eh, poslancem, asistentom in eh, strokovnim sodelovcem in nova različica biltena je prav tako že na voljo. Hvala vsem. Naslednja točka na dnevnem redu pa je trilog o dostopnosti spletnih strani javnih organov, poročevalca še ni v dvorani, tako da se bomo k temu vprašanju še vrnili. Prihaja? Ne? Bomo potem jutri morda skušali najti nekaj časa za to vprašanje, da se pogovorimo s tem, o tem z poročevalko. Potem pa kar naprej informacije o trilogu o medicinskih napravah in in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih. Eh, Ruža Tun v imenu Andreja Švaba. Ja, prosim za nekaj vašega potrpljenja, ker bom prebrala to, kar je Andreja Švab pripravil. Zelo mu je žal, da danes ne more biti tu in prosil mi je, da v njegovem imenu poročam vam. No, pripravil ta dokument, ki se glasi šesti trialog o medicinskih pripomoščih in in vitro diagnostičnih medicinskih pripomoščih je potekal februar 2016. To je bil prvi trialog pod nizozemskim predsedstvom in vsi upleteni pričakujejo sklenitev pogajanj še pod tem predsedstvom. Pri praktično vseh poglavjih in prilogah obeh uredb smo začeli s pogovori oziroma pogajanji in razprave so se nadaljevale tudi pri številnih pomembnih tematikah. Glavni element tega šestega trialoga z vidika odbora IMKO pa je razprava o pregledu in področju uporabe. Najprej pod glave 5 nadzor visoko tveganih medicinskih pripomočkov za DS, ne vem, kaj to pomeni, pravi govornica. Uh, In tu imamo kompromisno besedilo. Na petem trilogu je Evropski parlament pripravil kompromisni predlog na podlagi postopka sveta v navezavi z predlogom Evropskega parlamenta o področju uporabe za eh, te naprave. Eh, in se smo se tudi odločili, da omaknemo madma o posebnih eh, organih, ki se jih dožni obveščati. Na podlagi dogovora v Koreperju kjer se je še nekoliko omejilo področje uporabe, kot ga je predlagal Evropski parlament in na podlagi kriterijev, na podlagi katerega strokovni panel lahko izbere postopek, kakor tudi črta določbo o delegiranem aktu, ki komisiji omogoča, da v prihodnje spreminja področje uporabe. Zdaj področje uporabe. Svet je sprejel širši mm, pristop, širše uh, področje uporabe, vključno z razredom 2 plus B, da se na ta način vključi tudi inzulinske črpalke. Črtali pa so pri pomoči, ki se proizvajajo s pomočjo celičnega tkiva. Evropski parlament je sprejel ta predlog z krajšim pojasnilom besedila, da bo jasno, da so vsi implantati razreda 3 in vsi vse, vsi pripomočki iz razreda 2B tudi zajeti. Delegirani akti o razširitvi področja uporabe. Tu je svet črtal ta predlog iz predloga Evropskega parlamenta in ne sprejema spremembe področja uporabe samega postopka. Evropski parlament ima tu določene težave. V primeru, da se pojavi nov pripomoček, ki bi ga bilo potrebno preučiti bolj natančno in to je vprašanje, kako se uporablja postopek in to so še druge, eh, druga vprašanja. Svet bo to še preučil in se vrnil k vprašanju. Zdaj pristojbine. Evropski parlament je predstavil svoje stališče in sicer, da podjetja naj ne bi plačevala pristojbin za kritje stroško dodatnih. kliničnih uh raziskav, ampak stališče sveta je bilo, da je potrebno te pristojbine plačati, lahko pa imajo MSP iznižano pristojbino. Evropski parlament je predlagal, da podjetja plačajo največ 50 odstotkov pristojbine, ostalo pa pokrije komisija. Pri MSP-jih pa bi se zagotovili še dodatni rabati, kar zadeva 50 odstotni delež, ki bi ga morali plačati. Zaenkrat govora s tem v zvezi še ni. Komisija je izrazila svoje zadržke glede predloga Evropskega parlamenta, saj ima to določene finančne posledice za komisijo Evropskega parlamenta, se bo še pogovoril s komisijo o morebitnih kompromisih. Stališče sveta je, da nekdo pač mora plačati za ta postopek in v tej fazi je to pač podjetje. Glede postopka, stališče je bilo, da moramo vse pripomočke javiti komisiji, ki se potem v 15 dneh odloči na podlagi kriterijev ali jih napoti naprej na strokovni panel za dodatni pregled. Svet je predlagal, da se vsi pripomočki neposredno posredujejo strokovnemu panelu, ki ima potem 21 dni za sprejemo odločitve ali bo podal mnenje ali ne. Svet je prav tako še zaostril kriterije za dodatni nadzor. Evropski parlament se je odločil, da bo sprejel te strožje kriterije. Postopek neposrednega, neposredne napotitve ekspertnemu oziroma strokovnemu panelu pa še ostaja nedorečen. Svet tudi ni odgovoren na vprašanje, kaj se zgodi, ko strokovni panel ne posreduje mnenja v predvidenem roku. In še zadnja zadeva. pregled za proizvode razreda 4D. To ni predvideno v predlogu sveta, kajti svet meni, da so naprave, ki izkazujejo največje tveganje, že zajete v obstoječih določilih in sicer v členu 40, kjer so vsi proizvodi razreda D, tudi tisti brez enotnih tehničnih specifikacij, zajeti in podvrženi preizkusu v Evropskem referenčnem laboratoriju. Evropski parlament meni, da je potreben še nadaljni postopek preučitve s komisijo za raza 4D brez skupnih kriterijev klasifikacije, kot je to opredelil svet. To vam s spoštovanjem pošilja Andreja Švab, jaz pa se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa, Ruža. Mislim, da nas je veliko dobilo elektronska sporočila in eh, telefonske klice na to temo. Ne vem, ali kdo iz pisarne Andreja Švaba tu vsekakor hvala za pripravo tega dokumenta, ampak še posebej nas sprašuje o tem, kaj bo zdaj z obstoječimi pripomočki, kot bi naprimer za umetne kolke ali srčne stente, ki so se izkazali za uspešne v dolgih letih uporabe, ali morajo ti znova skozi celoten postopek odobritve in ali bo to pomenilo kakršnokoli zamudo, kar zdeva dostop do teh naprav oziroma pripomočkov strani bolnikov. To je torej nekako tista širša slika v povzetku in vem, da se Andreja zelo ukvarja s tem, da ta nova direktiva ne bi povzročila težave, pri implementaciji, tako da morda moramo nekoliko jasne opredeliti stališče odbora IMKO, kajti ta zadeva se vleče zdaj že tako zelo dolgo, tako veliko trilogov je že bilo, ampak kolikor jaz razumem, je IMKO vsekakor obral stališče, da morajo imeti potrošniki dostop do teh proizvodov tudi v prehodni fazi. Tako da morda bi se koordinatorji nekoliko usedli in preverili, kakšne so stališča s tem v zvezi. Dobro, naslednja točka na dnevnem redu je mnenje o novem energetskem dogovoru za potrošnike. Gre za poročilo, kaj je Kalas, 72. matmajo je bilo loženih, prejšnji teden smo imeli srečanje poročevalcev v senci za osem kompromisnih amandmajev, jutri bo glasovanje, besedo pa kar takoj predajam Kaj Kalas, ki nam bo predstavila kompromisne amantmaje. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj imamo torej osem kompromisnih amantmajev in dva od teh osmih sta nova kompromisa, ki se še posebej posvečata dvema pomembnima vprašanjama. In sicer eh, so jih kolegi izpostavili ta vprašanja. Najprej eh, vloga eh, kolektivnih kampanj za zamenjavo ponudnika. Eh, in pa pomen implementacije pravil vezanih na nepoštene trgovinske prakse, vključno s sodelovanjem med različnimi nacionalnimi pristojnimi organi. Torej, kompromisi tudi jasno izpostavljajo potrebo po jasnosti računov, vključno s strukturiranjem cen in eh, če tudi potrošniki želijo biti bolj vključeni, pa vseeno ne vidijo veliko koristi od eh, zmanjševanja svojih potreb po energiji, saj so omrežnine in eh, razne pristojbine tako zelo eh, visoke, predstavljajo tako velik delež računov, da sama poraba energija, energije mm, ne pomeni bistvenega zmanjšanja stroškov in to je še posebej problematično za najbolj ranljive potrošnike in zato smo tudi uh, Eh, tu zagovarjali postopno odpravljanje reguliranih cen energije, namesto da se na ta način še vzdržuje energetska revščina. Če želimo delujoč energetski trg, ki bo zagotavljal konkurenco in torej več eh, izbire potrošnikom, bomo na ta način tudi znižali cene. In eh, z ambiciozno politiko energetske učinkovitosti, kar se deva obnovo stavb, izolacijo stavb in pa tudi uporabo digitalnih orodij. Na podlagi vsega tega bomo tudi uspeli znižati končno ceno energentov za potrošnike. Menim torej, da je to odlična priložnost za to, da imajo potrošniki večji nadzor nad svojo porabo energije in tudi kompromisni predlogi. Mislim, da to jasno odražajo. To še ne pomeni, da morajo vsi postati tako imenovani prosumeri, torej nekakšni profesionalni potrošniki, ampak eh, morajo samo obvladati orodja eh, za upravljanje svoje potrošnje. Hvala vsem poročevalcem v senci za sodelovanje in veselim se vaših komentarjev in pripomb. Antonio Lopez iz Turis White je poročevalec v senci iz vrste LS, vendar ga ni tu. vendar ga ni tu. Besedo dobi torej Biljana Borzan v imenu SD, ki pa je tudi ni tu, tako da vidimo, da je strašen interes za to, kakšne račune dobivajo potrošniki za energijo. Bo kdo govoril v imenu enega ali drugega? Ne. Dobro, se bomo potem še vrnili. E, ti pa verjetno v imenu EKR, kaj ne? Ja. Gospod. Eh, Predsednik naš eh, poročevalec v Senci, najprej samo hvala gospe Kale za upravljeno delo. EKR lahko podpre vse kompromisne amandmaje, še posebej tiste, ki zadevajo transparentnost in konkurenčnost. In po našem mnenju je ključnega pomena tudi to, da ustvarjamo takšne platforme, ki bodo omogočale potrošnikom primerjavo cen, ki jim bodo omogočale eh, enostavno zamenjavo ponudnikov. Številni potrošniki sploh ne vedo, kaj je na voljo in zelo pomembno je, da se A vzpostavi konkurenčnost na trgu in B orodje za to, da potrošniki sploh razumejo, kaj je na voljo in eh, da se jim da možnost eh, spremembe ponudnika. Nekoliko nas skrbi nekaj dikcije tam okrog energetske revščina, ampak dejstvo je, da je energetska revščina nastane, ko ni konkurence na trgu, kajti ko je konkurence malo, je tudi zelo malo spodbud za nižanje cen. In to vidimo v večini držav članic, kjer ni dovolj konkurence na trgu. Naj tudi dodam še osebno mm, stališče. V Evropski uniji imamo kar veliko energetske revščine zaradi okoljske zakonodaje in dodatnih stroškov, ki jih ta povzroča. Eh, računom za energijo na evropski ravni in na nacionalni ravni, tudi v Združenem kraljestvu smo to storili in posteljično to pomeni više stroške za potrošnike, pogosto pa se s tem ti stroški prevalijo tudi na tiste, ki so najmanj sposobni to plačevati, tako da tudi to lahko prispeva k energetski revščini. Na splošno pa podpiramo kompromisne predloge. Hvala lepa poročevalki za opravljeno delo. Hvala lepa. Želi še kdo besedo s tem v zvezi? Potem pa samo trenutek potrpljenja, da se nam pridruži Antonijo, ki vendarle je tu v bližini. Ste vi, gospa Biljana Bozan? Da, sem. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, najprej hvala vsem kolegom za njihove prispevke. Z veseljem ugotavljam, da je večina amandmajev prišla iz skupine SD. Zelo nas veselijo kompromisi glede kolektivnih eh, schem in pa tudi glede nepoštenih trgovinskih praks. Evropski potrošniki, kot veste, so pogosto žrtve nepoštenih trgovinskih eh, praks, še posebej, ko gre za prodajo od vrat do vrat. Pomembno je torej, da se ustvarjajo pogoji za večjo mero oponomočenosti potrošnikov in za eh, bolj aktivne potrošnike na energetskih trgih. Vse to mora biti glavni smotri tega dokumenta. Kar zadeva kompromise, o katerih smo govorili tudi na sestanku poročevalcev v Senci. Skupina SD bo podprla vse kompromisne predloge, razen kompromisa 2, zaradi ranljivih potrošnikov, ki so naša prioriteta in ne moramo jih kar tako prepustiti na milost in nemilost trgov. Glede tega smo, mislim, bili zelo jasni in eh, ta dikcija žal za nas ni spremljiva. Prav tako se zahvaljujem vsem kolegom, ki so vnesli tudi nekaj novih elementov v to poročilo, naprimer Lisin amandma o monopolih in pa Olgin amandma o stroških menjave ponudnika. Energetske storitve morajo biti transparentne, brez skritih ali neupravičenih stroškov in pristojbin, ki se obračunavajo zgolj zato, ker nek akter izkorišča svoj dominanten položaj na trgu. Antonijo, želiš besedo v imenu skupine ALS? E Imeli smo že prvi krok, ampak niti bilo v dvorani, tako da zdaj drugi krok. Ja, smo kar pravočasni, niti, niti pol petih še ni. Samo sekundo, Antonija. Na dnevnem redu piše, da se naš sestanek začne ob 16, 20, 100 tematiko. Zdaj, ne, ne karam te, ampak eh, skoraj da vedno vemo, da je dnevni red nekoliko fleksibilen. Če so določene točke krajše, pridejo druge na vrsto par minut prej. Tako da prosim, asistenti in ostali, poskrbite za to, da bodo vaši poslanci obveščeni o tem, da se morda kaj lahko kakšna točka prične tudi nekoliko prej. Ja, zato sem eh, tako fleksibilen, da nikoli nečesa ne rečem. Do danes. Ker tudi nikoli se nisem pritoževal, mimo grede. Mm, Nekdaj to ali so se stvari začele prej ali kasneje, vedno sem eh, potrpežljivo počakal tudi druge. No, mislim, da smo imeli v Strasbourgu prejšnji teden učinkovit sestanek, mislim, da smo uspeli doseči dober sklop kompromisnih dogovorov. Moram reči, da je delo, ki ga je opravila kolegica Kales, eh, dobro in eh, mislim, da nismo ustvarjali tu kakšnih hujših problemov in jutri mislim, da bomo lahko dali od sebe jasno sporočilo, če bo to poročilo potrjeno v tem odboru. In uh, mislim, da je to pomembno, gospa predsednica, da odbor IMKO poda jasno sporočilo, da potrebujemo jasno eh, liberalizacijo, popolno liberalizacijo energetskih trgov za zagotavljanje popolne transparentnosti. To je nekaj, o čemer smo se pogovarjali s kolegi iz različnih skupin in mislim, da smo vsi zavezani ta istemu cilju. Prav tako je potrebno določiti cilje za ukrepe energetske učinkovitosti in tu potrebujemo pogodbe z dinamičnimi cenami, uporaba novih eh, orodij IKT na področju energetike in pa omogočanje potrošnikom eh, za lastno generiranje eh, energije. Prav tako je pomenilo, da začne komisija izvajati svoje priporočilo iz leta 2012 o pametnih števcih. Pametna omrežja so namreč ključnega pomena za uspešno implementacijo energetskih politik. Prav tako potrebujemo več jasnosti in transparentnosti, kar zadeva obravnavanje prošen in pritožb in pa davki in pristojbine, ki niso vezani na energijo, ne bi smeli biti vključeni v energetske položnice. Tako da še enkrat hvala lepa za sodelovanje in za to poročilo in mislim, da smo kar na isti balovni dolžini. Kaja, želiš morda še enkrat besedo? Ne, v bistvu ni kaj posebnega še zapovedati. Morda le to da me ne veseli, da skupina SD ne more podpreti kompromisa številka dve, kajti tudi mi smo poskušali tu vključiti amandmaje, ampak eh, povdariti želim to, da razumem, da je beseda trg pač problematična za SD, ampak obenem moramo razumeti, da je na trgu telekomunikacij liberalizacija tista, ki je dejansko cene znižala in eh, tudi okrepila in pospešila investicije v, teh, eh, v te trge. Tako da v vseh teh državah, kjer imamo več konkurence, so cene nižje in potrošniki imajo korist tudi od tega. Tako da. Mm, nikako ne gre za to, da bi spregledali vprašanje energetske revščine, ampak eh, mislim, da je dokaj jasno, da tega ne moremo doseči s plačevanjem dodatnih eh, davkov, subvencij, če karkoli že, poleg eh, samih cen energentov. Nekdo na koncu koncev to mora plačati. Hvala. Hvala lepa. Uh, imam predlog, če smem za sekretarjat odbora. Namreč, ko spreminjamo dnevni red oziroma vrstni red točke dnevnem redu, kajti nov dnevni red je bil razposlan v četrtek eh, in tudi v torek prejšnji teden in eh, pri obeh je bilo jasno, da bomo razpravo o tej točki prestavili na 16.20. Predlagala bom, da ko prihaja do sprememb, se pošle konkretno še eno posebno sporočilo poročevalcu in poročevalcem v senci, da bo na ta način laže, kajti vem, da dobivate ogromne elektronske pošte. Tako da bomo poskušali zadevo urediti na eh, takšen način in hvala tudi za vašo fleksibilnost. To je bila moja krivda. Prej smo imeli točko na dnevnem redu in sicer najnovejše informacije o dostopu do spletnih strani javnega sektora, gre za direktivo. In zadala mi je bila zadožitev, da preberem poročilo poročevalca, z veseljem to storim, vendar prosim, da najprej obvestite sekretarjate, če želite, da stvari potekajo tako. Ni dovolj, da obvestite le mojo pisarno, obvestite treba tudi sekretarjata. Gre za poročilo o direktivi o dostopu do spletnih strani javnega sektorja. Parlament je to potrdil v okviru prve obravnave 26. februarja. Januarja 2016 smo glasovali glede formalnega trialoga in Potem je bil odobren tudi mandat, da se začne uradna pogajanja z parlamentom pod nizozemskim predsedstvom. Več bistvenih razlik je med stališčem sveta in parlamenta, večinoma glede področja uporabe, potem tudi glede same narave spremljanja in pa izvajanja določb in glede nekaterih dodatnih ukrepov, naprimer usposabljanja in ozaveščanja. Preliminarni trilog je potekal. 26. januarja, potem smo imeli več tehničnih sestankov, drugi trilog je potekal 2. marca letos. Čeprav se stališča še vedno precej razhajajo, smo dosegli napredek v pogajanjih, svet se je namreč približal parlamentu. To še posebej velja za dodatne ukrepe, s katerimi naj bi zagotovili, da direktiva dela v praksi in dosega tudi cilje torej visoka raven spletne dostopnosti po celotni Evropski uniji. Svet je izrazil pripravljenost, da pozitivno razmisli o prošnji Evropskega parlamenta za povratne informacije za uporabnike glede spletne dostopnosti, pa tudi glede usposabljanja glede dostopnosti do spletnih strani. Prav tako je svet izrazil strinjanje glede koherentnega in rednega spremljanja ter poročanja. Kljub temu, da sta si so zakonodajalca zdaj že nekoliko bliže, še vedno potekajo pogajanja glede področja uporabe tega predloga. Jasno je, da je treba vložiti še nekaj več truda v opredelitev vrst spletnih strani in pa vsebine, ki naj bi jo izključili ali pa vključili delo bo od zdaj naprej potekalo na tehnični ravni, s tem se bomo pripravili tudi na naslednji trialog 22. aprila 2016. Prčevalec me je prosil, da to preberem. Prejemam veliko sporočil strani uporabnikov, ali naj bi predlog zajemal tudi aplikacije, poleg spletnih strani, mislim, da naj bi nekaj napredka dosegli tudi glede tega. Med prejšnjim trilogom smo imeli tudi pozitivno razpravo glede tega, da ne bi vključili v področje uporabe tudi aplikacije, ne le spletne strani. Hvala. I think we're going to have a five minute break whilst we wait for the Europe. Pet minut premora bomo imeli, ko čakamo na predstavnike Evropske komisije. Naslednja in zadnja točka zadeva predpise v zvezi z zahtevami glede dostopnosti izdelkov in storitev. Vendar pa za enkrat predstavnice ali predstavnika komisije še ni z nami. is this um, director Manuela Geleng? Manuela Geleng, ste z nami? this director Manuela Geleng? Okay. Je z nami direktorica Manuela Geleng. Dobro, hvala, da ste se nam pridružili. Na nekaj bi vas opomnila in to posredujete tudi Evropske komisiji. Točke na našem dnevnem redu včasih obravnavamo že prej. Številne poslanke in poslanci čakajo že 15 minut in vas čakajo. Ko razpošljemo obvestila o sestanku, naj bo jasno, da lahko nekatere točke obravnavamo že prej, saj ne moram napovedati, koliko časa bomo potrebovali. Prosim, ali lahko opomnite svoje kolege in kolegice, da pridejo na sestanek nekoliko prej. Sicer moramo čakati, in sestanek ne poteka tako gladko, kot bi si želeli. V veliko pomoč bi nam torej bilo, če bi vsi prišli že prej. Najlepša hvala. Gre za predlog direktive o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članice v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev. Poročevalec je zelo izkušen poslanec odbora Robert Rošfor. Gre za predstavitev predloga Evropske komisije. We've had requests from the employment, the transport and the petitions. Odbor Impel, Trane in Peti so prav tako prosili za sodelovanje pri tem dosejo. Zaenkrat se še nismo dogovorili glede pogojev tega sodelovanja. Se potem pogovarjam tudi z predsedniki odborov. Predajam torej najprej besedo predstavnici komisije, direktorici Manueli Gelin, ki bo predstavila predlog. Najlepša hvala. Dovolite mi, da se opravičim za to zamudo. Že prej sem bila na drugem sestanku, potem sem odhitela na parlament, ampak očitno že zamujamo. Seveda bom upoštevala vaše pripombe in v prihodnje bomo z vami že prej. Še posebej zato, ker je ta dosje zelo pomemben za nas in smo se veselili tudi predstavitve te direktive o dostopnosti. Imamo tudi predstavitev, ki na je zdaj ne bi mogli prikazati, bomo pa posredovali to pozneje, če vas bo zanimalo. Danes bomo odgovorili na več vprašanj. Najprej, zakaj smo predlagali akt o dostopnosti, kdo bo imel korist od tega, kaj zajemamo s tem aktom in česa ne. Potem še vprašanje povezana z sorazmernostjo in subsidijarnostjo, pa še nekaj o časovnici izvedbe tega akta. Najprej, zakaj imamo akt o dostopnosti? Razmisliti moramo najprej o gospodarskih razlogih za to. Prvič, izboljšati moramo ustrezno delovanje notranjega trga za dostopne proizvode in storitve. To bomo storili z usklajevanjem razhajajočih se predpisov in pravil glede dostopnosti, zagotovili bomo tudi prosto gibanje storitev, s tem bomo spodbudili tudi boljšo konkurenčnost, boljše industrijske dejavnosti, boljše proizvode in storitve po bolj konkurenčnih cenah. Akt o dostopnosti bo imel tudi pozitivne posledice za 18 milijonov invalidnih oseb, pa tudi 20 odstotkov starajočega se prebivalstva v Evropski uniji, ki je omejeno v smislu gibanja. Prav tako ne bi izboljšali dostopanje do IKT. Evropska industrija pa mora začeti konkurenčno delovati tudi na globalnem trgu kakšne so pravne obveznosti oziroma kakšni so pravni razlogi, najprej te obveznosti, konvencija ZN o pravicah invalidnih oseb je začela veljati za Evropsko unijo leta 2011. 28 držav članic je ratificirala to konvencijo oziroma tri države članice so v zadnji fazi ratifikacije te konvencije. Konvencija nalaga nekatere obveznosti za države članice, ko gre za ustrezno okolje, infrastrukturo in IKT. Države članice morajo izboljšati tudi zakonodajo na področju dostopnosti. Brez usklejevanja na ravni EU bo to neizogibno vodilo v fragmentacijo zakonodaje, pa tudi notranjega trga akt o dostopnosti seveda ni edini odgovor in rešitev za odpravo fragmentacije in razhajanj, vendar vsebuje tiste vsebinske elemente, ki jih zahteva konvencija Združenih narodov. Ko bomo te določbe sprejeli in jih začeli izvajati, bomo lahko začeli spoštovati tudi deveti člen konvencije, ki vključuje tudi konvencijo o dostopnosti. Kdo bo imel korist od odpravljanja teh ovir? V prvi vrsti, čisto jasno, industrija, proizvajalci in ponudniki storitev. Zahtev glede dostopnosti v Evropski uniji, če bo to usklajeno, bo to zagotovilo tudi boljše izvajanje dejavnosti, zagotovilo bo tudi skladnost izdelkov po celotni Evropski uniji, s tem bo omogočeno tudi prosto gibanje. Notranji trg bo bolje deloval proizvodi in storitve bodo bolj dostopne in to bo imelo pozitivne posledice tudi naprimer za invalidne osebe, pa tudi za vse ostale, ki bodo dostopili do bolj kakovostnih izdelkov in storitev po boljših cenah. Vsi bomo imeli korist od tega. Prav gotovo se vam je že zgodilo, da niste mogli prebrati tega, kar piše na zaslonu, če ste pozabili očala. Niste mogli odbrati, kaj piše na zaslonu, če je bilo preveč svetlo in tako dalje, niste slišali sporočila zaradi hrupa na postaji in tako naprej. Tudi v tem smislu se bodo stvari izboljšale in k temu bodo v veliki meri prispevale tudi majhne in srednje velike podjetja. Ta imajo omejene vire, omejena sredstva in morajo upoštevati tudi 28 različnih sklopov zakonodaj v državah članicah. Uporaba usklajenih pravil je bistvenega pomena in zahteve predstavljajo veliko prednost, še posebej glede na to, da je alternativa upoštevanje različnih zakonodaj v različnih državah članicah. Majhna podjetja, morajo imeti možnost dostopa do vseh trgov in to je prav gotovo prednost. Kaj zajema Evropski akt o dostopnosti? Najprej moram povedati, da je to uporabnikom prijazna pobuda. Vsi zelo dobro veste, da se pri tem naslanjamo na dobro delujoče instrumente, pa tudi na najboljše prakse. Dva vidika sta pomembna. Najprej izboljšana dostopnost za številne izdelke in storitve. Tukaj naj bi se uvajalo tudi dodatne predpise in pravila. Gre pa za izdelke in storitve, ki so v bistvenem pomenu tudi za osebe, s posebnimi potrebami. Potem pa imamo še drugi vidik, tukaj gre za enake obveznosti, s katerimi naj bi pojasnili pomen dostopnosti v evropski zakonodaji. To pa že vsebuje nekatere relevantne določbe. Naprimer direktiva o javnih naročilih, ki piše o dostopnosti, potem pa tudi uredba o strukturnih skladov, naprimer dostopnost pri uporabi skladov. Ne en, ne drugi akt pa ne opredeljuje dejansko, kaj dostopnost sploh pomeni. In zahteve glede dostopnosti v tej direktivi ne bi se uporabljali tudi pri opredeljevanju dostopnosti v drugih primerih. Kaj predlagamo s tem aktom? Najprej predlagamo okvir za dostopnost v Evropski uniji. Uporabljamo neobremenjene postopke, s čimer zagotovimo tudi nekaj manjerskega prostora za inovacije v prihodnosti. Zapisane so tudi nekatere funkcionalne obveznosti za izbrane proizvode in storitve, obenem pa predvidevamo tudi možnost za prostovoljne usklajene standarde. Gre za predvidevanje skladnosti Obenem pa bi imeli tudi priročnik glede izvajanja obveznosti. Gospodarski subjekti oziroma operaterji sami ocenijo, ali je izdelek ali storitev skladna. Pri tem pa se uporabljajo tudi mehanizmi tržnega nadzora, s katerimi redno preverjamo skladnost. Potrošnik ima na voljo tudi mehanizme za nadzor izvrševanja te skladnosti. S tem zagotovimo, da so izdelki in storitve skladni in lahko krožijo po celotnem notranjem trgu. Vse to za uporabo že obstoječih mehanizmov, ki se uporabljajo na notranjem trgu. Še bolj pomembno pa je to, česar akt ne počne prvič ne vsebuje tehničnih podrobnosti glede tega, kako se zagotovi storitev ali pa predstavi proizvod. Naprimer, nadzor količine oziroma obsega. Tukaj nič ne piši o tem, koliko decibelov naj bi bilo pri uporabi nekega proizvoda ali storitve, piše le, da bi moral biti zagotovljen nadzor glasnosti, naprimer. Le tisti operaterji ali gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo visoke zahteve, lahko ponujejo proizvode in storitve ne nalagamo visokih eh, zahtevnih obveznosti. Z aktom pa prav tako ne spreminjamo nobenih sektorskih določb, ampak krepimo obstoječa pravila. Še nekaj besed o oceni učinka. Ocena učinka je bila premišljeno zasnovana sredi leta 2013 smo dobili to oceno. 80 odstotkov bruto domačega proizvoda EU in 77 odstotkov prebivalstva Evropske unije smo vključili v to oceno, obenem pa ocena vključuje tudi podatke na osnovi raziskave akademske mreže strokovnjakov za invalidnost. To zajema vse države članice, predstavljam kakšen pregled situacije za ključne storitve in pregled izdelke. Prav tako smo dobili veliko inputa od različnih partnerjev, s čimer smo opredelili glavne proizvode in storitve. Ter tiste mehanizme na notranjem trgu, ki bili najbolj koristni. Za ceno učinka smo analizirali več možnosti, tako mehke možnosti, kot tudi zakonodajne možnosti. Na koncu smo izključili pet možnosti, saj niso bile realistične, obdržali pa smo štiri možnosti, ki smo jih na to podrobno analizirali. Kako je ta akt povezan z drugimi zakonodajnimi akti EU? Prvič, kot sem že povedala, če želimo uskladiti ponudbo in povpraševanje, moramo imeti enake pogoje za javne organe, kot tudi za gospodarske subjekte, naprimer pri uporabu, uporabi evropskih skladov ali drugih mehanizmov financiranja. Gospodarski subjekti, ki ne bi zgotavljali dostopnost do izdelkov ali storitev, naj bi enostavno to prodajali tudi javni upravi določen del Akija EU že vsebuje te določbe, vendar ne opredeljuje same dostopnosti. V tem aktu boste torej videli, da gre tukaj predvsem za sklicevanje na direktivo o javnih naročilih, potem pa tudi uredbo o strukturnih in investicijskih skladih, potem direktiva o javnem prevozu in infrastrukturi. Seveda s tem aktom ne posegamo v to zakonodajo ali v področje uporabe, ampak poenostavljamo izvajanje teh določb s tem, da določamo obveznosti glede dostopnosti. Na kratko bom predstavila še, kako je ta akt povezan z drugima dvema zakonodajnima aktoma. Najprej direktiva v členu 19. Ta instrumenta se dopolnjujeta, vendar pa imata različne cilje in tudi drugi različni pravni podlage. Najprej direktiva v členu 19, boj proti diskriminaciji in osredotočanje na ljudi. potem pa še akt proti diskriminaciji oziroma direktiva proti diskriminaciji. Gre za boj proti diskriminaciji in osredotočenje na ljudi. Akt o dostopnosti pa naj bi bil usmerjen v izboljšanje delovanja notranjega trga na osnovi usklejevanja. Začnemo z storitvami in izdelki. Oba akta seveda prispevata k izvajanju konvencije Združenih narodov o pravicah posameznikov s posebnimi potrebami. Ta dva akta se razlikujeta, prav tako pa se razlikujejo instrumenti, ki se uporabljajo pri doseganju različnih ciljev teh aktov. Še eden akt je treba omeniti sicer gre za direktivo o spletni dostopnosti, to je še en instrument, o katerem se trenutno pogajamo. Direktiva o spletni dostopnosti se osredotoča predvsem na spletne strani. Ko sta bila oba akta oblikovana, ni bilo nobenega prekrivanja, zagotovili smo tudi popolno komplementarnost obeh instrumentov. Med nadaljevanjem pogajanj pa moramo zagotoviti tudi koherentnost in ustrezno povezanost med obema aktoma. Še nekaj besed o sorazmernosti in subsidijarnosti. Najprej naj povem, da je ta direktiva zelo ciljno usmerjena, gre za preprečevanje ovir in težav, obenem pa je direktiva tudi zelo fleksibilna. Zakaj? osredotočena je zato, ker ureja le tiste storitve in izdelke, kjer prihaja do razhajanj med zakonodajnimi akti, kjer nam je prišlo do vedno večjega poprašovanja in kjer je pomembna tudi razsežnost Evropske unije. Okolje izvajanja storitve se opredeljuje v nekakšni določbi o omogočanju dostopnosti. In države članice se odločijo, ali uporabijo iste predpise oziroma pravila glede dostopnosti ali ne. Ta pravila veljajo le za nove izdelke in nove storitve. Ni torej nobene zahteve glede tega, da se proizvode spreminja naknadno. Prej sem predstavila praktičen primer nastavitve glasnosti, gre torej za nekatere praktične določbe. Potem naj bi poenostavili tudi življenje gospodarskim subjektom. Če želimo zagotoviti sorazmernost teh zahtev, pa imamo še dve varovalni klauzuli. Najprej nobenega dodatnega upravnega vremena, pa tudi nobenega spreminjanja same narave storitve ali izdelka. Določba glede e-knjig predvsem zadeva nekatere funkcionalnosti pri dokumentih v smislu zgradbe in pa navigacije, ne gre pa tukaj za temeljno spreminjanje same narave e-knjige, naprimer tako, da se narkuje obveznost um, določenih možnosti. Vse skupaj treba preglasiti eh, zadevnim pristojnim organom, ti pa morajo preveriti, ali je vse skladno. Je določena ravnovesje torej med transparentnostjo in pa nadzornimi mehanizmi, ki jih izvajajo pristojni organi. Časovnica za izvajanje. Dve leti po začetku veljavnosti, po seveda obdobju prenosa v nacionalno zakonodajo, potem pa dejansko izvajanje šest let po začetku veljavnosti. Komisija naj bi oblikovala prvo poročilo o izvajanju direktive pet let po začetku izvajanja. Namen poročila je zagotoviti, da bo direktiva tudi v času izvajanja služila zastavljenim ciljem. Še nekaj sklepnih besed, stališče deležniko. Pogosto slišimo od Evropskega parlamenta želje naj Evropska komisija že sprejme oziroma predlaga akt o dostopnosti, saj obstaja jasno potreba potem, da se izboljša notranji trg za izdelke in storitve. Prav tako smo prejeli povratne informacije od skupine na visoki ravni za invalidnost. Ti so potrdili, da ima ta akt res veliko potencijala za izboljšanje dostopnosti. Potem pa povratne informacije strani predstavnikov industrije skrbi fragmentacija, pa tudi razlike med posameznimi nacionalnimi zakonodajami. Uh, Te razlike pa naj bi se povečale tudi v času izvajanja obveznosti, ki jih nalaga konvencija Združenih narodov. Kljub temu pa moramo ostati realistični. Ta direktiva, kot sem povedala, je zelo ciljno usmerjena, zajema le omenjeno število izdelkov in storitev, gre za izdelke od strojne opreme za računalnike, potem eh, nekaterih eh, telefonskih eh, izdelkov, potem raznih aparatov za izdajo vozovnic, različne storitve, ki zadeva promet, audiovizualne zadeve in tako dalje. Poleg tega seznama izdelkov in storitev bodo seveda še vedno obstajali izdelki in storitev, ki jih potrebujejo invalidne osebe in kjer bodo ovire še vedno obstajale. Tukaj pa gre za obveznosti držav članic. Kljub temu moram povedati, da imajo osebe s posebnimi potrebami visoka pričakovanja glede tega akta, še posebej glede zavez, ki smo jih sprejeli glede izboljšanja dostopnosti skladno s konvencijo Združenih narodov. Ta konvencija je po našem mnenju ena od možnih rešitev v smislu sodelovanja. Uporabiti moramo tudi omejene vire, ki jih imamo na voljo v Evropi in izkoristiti vse priložnosti, ki nam jih ponuja notranji trg. Najlepša hvala. Robert, Robert, boš začel. Hvala, Viki. Hvala, gospa direktorica, za ta izčrpen uvod oziroma predstavitev tega dobrega akta, tega dobrega zakonodajnega projekta. Mislim, da je to predlog, ki je zelo jasen, koherenten, vendar glede na to, da gre za občutljivo vprašanje, je to tudi doseg, ki je kompleksen in v naslednjih tednih bomo intenzivno delali na tem dosjejo. Ne gre le za izboljšanje delovanja notranjega trga, kot je pogosto zapisano. Mislim, da gre enostavno za to, da povečamo, da okrepimo notranji trg. Da poskrbimo za to, da bo notranji trg lahko zagotavljal ustrezno vključitev vseh sektorjev, ne glede na to, ali se to uh, zgodi za odpiranje poti za inovacije, kar seveda se ne zgodi tako hitro in enostavno. Kaj želimo reči in doseči? Prvič, invalidne osebe so potrošniki, potrošniki, ki imajo enake pravice, tako pravno gledano kot drugače, nimajo pa enakih pravic v smislu dostopanja do izdelkov in storitev. Nekatere izdelke in storitev enostavno niso dostopne zaradi tega, ker morda trg ni bil dovolj obsežen za razvoj teh izdelkov, to pa je tudi posledica fragmentacije zakonodaj različnih držav članic. Podjetja bodo lahko skladno za usklajenim okvirom razširila svoje delovanje in bodo lahko tudi bolj proaktivna v ponudbi izdelkov in storitev. 120 milijonov evropskih državljanov bi lahko imelo korist od tega predloga in to v smislu Evropske unije pomeni skoraj, da vsak četrti evropejec. To prav gotovo ni neka manjšina, nek majhen fragment prebivalstva, to je velik kos trga. To je pomembno in prav gotovo je pomembno, da se pri tem sklicujete tudi na notrni trg. Na to moramo gledati skozi prizmo notranjega trga, zaradi tega, ker je treba zadostiti tudi po vpraševanju. To je nekaj, kar lahko spodbudi gospodarsko rast znotraj Evropske unije in obenem zagotovi tudi bolj viden položaj Evropske unije na globalnem odru v prihodnosti. Viki nas je opomnila, da to vprašanje zanima več odborov, veseli nas ta ugotovitev. In prav gotovo bomo našli tudi način za sodelovanje z drugimi odbori, tako da bo delo potekalo konstruktivno in da bomo lahko sodelovali z kolegi in kolegicami iz drugih odborov. Povedali ste, da je že pravi čas, da je najboljši pravi trenutek, da dosežemo nekaj ambicioznega. Ne vem, ali smo morali res tako dolgo čakati na to, vendar na koncu smo le prišli do tega in to je to, kar je pomembno. To moramo priznati in povdariti. Veliko ste govorili o digitalnem vidiku. Ta zakonodajni agent bi pravzaprav lahko vključili v svežen o digitalnem enotnem trgu. Toliko je teh izdelkov in storitev, ki pravzaprav spadajo v digitalni sektor. Če pa po drugi strani govorimo o dinamiki potrošnikov v Evropski uniji, seveda vsi govorimo tudi o strajočem se prebivalstvom. Vsakdo kot potrošnik, tudi če ni invalidna oseba, ima določene funkcionalne težave z dostopnostjo, pa tudi v primeru nekaterih kroničnih eh, bolezni se pogosto dogaja, da osebe nimajo možnosti delovati v vseh primerih. V združenih državah seveda že poznajo nekatere ukrepe, no mi prav gotovo potrebujemo več jasnosti, zato da ne bomo šli v popolnoma nasprotno smer. Želel sem vam zastaviti le nekaj preliminarnih vprašanj, s čimer bomo začeli sodelovanjem. O nekaterih vprašanjih ste že spregovorili. Bi vas pa želel upozoriti še na kaj. Dejali ste, da predlog zakonodajnega akta zadeva le nekatera prioritetna področja, Sam moram povedati, da se mi zdi, da je vse skupaj precej vezano na digitalni trg. To so aktualne zadeve. Zanima pa me, kako ste izbrali te storitve in izdelke, kako ste jih vključili v samo jedro tega akta. Zanima me, kakšne so bile razmejitve, zakaj ste se v določenem trenutku ustavili, zakaj niste prekoračili tega okvira, kako ste ugotovili, da ni nobene potrebe potem, da bi razširili seznam teh izdelkov in storitev, ki ste jih navedli v akt. Na koncu koncev. Morda bi lahko marsikaj bilo zanimivo za potrošnike na notranjem trgu, ne glede na to, ali gre za osebe s posebnimi potrebami, ali gre za podjetja, ki izdelujejo izdelke in ponujajo storitve. Prav gotovo je poleg teh digitalnih storitev in izdelkov še toliko drugih stvari, ki so relevantne. Zanima me torej vaš komentar glede tega. Potem pa še drugič, da besedilo je ambiciozno, vsaj v smislu predlagane metode. Tukaj ne gre za samo regulacijo, ne gre za to, da se bomo organizirali na tak in tak način, prav tako pa ne gre za nekakšno avtoritarno določanje standardov. Vse skupaj je torej skladno z novim zakonodajnim okvirom. In tukaj gre za doslednost v razmerju do besedila o varnosti izdelkov na notranjem trgu in tako dalje. Jasno, je, da je to zelo dober pristop, inteligenten pristop in to je tudi eden vidikov boljše zakonodaje. Pa še nekaj zelo pomembno. Nadzorni organi na notranjem trgu morajo zagotoviti, da smo res našli dober kompromis, dobro umestno točko, imajo torej zelo pomembno ulogo. Ali menite, da ti nadzorni organi danes pravzaprav lahko opravijo to vlogo ali so zmožni opraviti to vlogo ali pa bo to delo bolj kompleksno, kot si morda zamišljamo. Kako bi se odzvali glede tega? Glede časovnih rokov, o tem ste govorili, vendar mi dovolite, da vam zastavim še nekaj več vprašanj. To seštevanje teh časovnih rokov, vse skupaj, uh, nekako zapleta dve leti za to, da se prenese direktiva, potem šest let za to, da države članice izvedajo določene prehodne določbe, potem pa komisija oblikuje še poročilo in tako dalje. In na koncu se znajdemo v letu 2028. Seveda pod eh, pogojem, da leta 2017 sploh sprememo ta akt. Torej, leto 2028 je še zelo daleč, še posebej glede na to, da so ti izdelki in ta trg nekaj, kjer moramo hitro delovati in tudi veliko sprememb se zelo hitro dogaja. Za digitalno revolucijo, za dostopnostjo, ne vem, ali ni tukaj to nekako protislovno. Če govorimo o izdelkih, kot so smartfoni, Ne vem, ali ne bi bilo bolje, če bi delovali nekako hitreje, ali s temi časovnimi roki nekako ne nasprotujemo sami zamisli, samim ciljem. Potem pa še storitve, programska oprema, pa tudi strojna oprema mora biti prilagojena določenim potrebam vse skupaj mora biti tudi dostopno v nekaterih stavbah, vendar mora biti tudi same stavbe dostopne. Moramo govoriti tudi o tej primarni infrastrukturi. Tukaj gre za prostovoljni pristop, ne gre za neke obveznosti in zato me zanima, ali ne bo tukaj šlo spet za dvotirni razvoj v Evropi v različnih državah članicah, če bo šlo tukaj le za nekakšno prostovoljno določbo pri zagotavljanju infrastrukture, ki ne bo dostopna in tako dalje. Popolnoma se strinjam s tem in podpiram to, da poudarjate funkcionalnost izdelkov in storitev, ne morem pa se strinjati s tem, kako naj bi gospodarski subjekti izpolnjevali zahteve glede funkcionalnosti. Mislim, da naj bi ravno to podjetje omogočilo inovativnost. In dala tudi fleksibilnost, da se odzivajo ter najdejo sredstva, kako se tega lotiti s pomočjo njihovih inženirjev, njihovih inovatorjev in tako dalje. To je nekaj, kar je zelo pomembno. Pa še eno vprašanje je zelo pomembno. Izjeme za MSP-je odstopanja za podjetja za manj kot desetimi zaposlenimi. Vse to je zelo dobro zasnovano, gre za inteligente predloge. Moramo pa se vprašati tudi, kako bomo našli dobro ravnovesje. Kako bomo poskrbeli za to, da bo določena prava meja. Določiti moramo tudi pravi manevrski prostor, ne smemo imeti prevelike marže, sicer tudi ta dostopnost ne bo pravilno urejena. Prav gotovo ni enostavno odgovoriti na ta vprašanja, predlagati, kaj bi bilo smiselno, morda je to nekaj, o čemer še razmišljate. Naprimer, v obliki neke klauzule o pregledu, to bi bila možnost. Zdaj pa še zaključek. še eno pomembno vprašanje. Ko trpite zaradi invalidnosti, se je treba zelo hitro odzivati. In lahko delujemo le pravočasno. Začenjamo z razpravami o aktu o dostopnosti. Vendar pa je pomembno, da se to začne izvajati tudi v praksi, zato da bo to služilo osebam. Oblikovali ste ta seznam izdelkov in storitev, govorili ste o vseh teh digitalnih storitvah in tako dalje. Govori se tudi o samem, samih praktičnih vidikih zagotavljanja storitev za recimo slepe in slabovidne, za druge osebe, kako to doseči z moderno tehnologijo. Dostopnost mora vključevati tudi nekakšno načelo hitrega odzivanja. Birgit Köln-Langen. Birgit Köln-Langen, Langen. Se pravičujem za današnjo odsotnost v imenu eh, kolegice. Prisotna mora biti na sestanku koordinatorjev v odboru eh, Kult. Gospa Ferhajen bi želela povedati naslednje. Pozdravljam predlagani akt, zato ker je to pomembno sporočilo za 80 eh, milijonov invalidov po Evropi. S tem bomo zagotovili bolj vključujočo družbo, kjer ljudje lahko živijo neodvisno od drugih. Z novimi tehnološkimi, digitalnimi rešitvami je lažje doseči dostopnost na različnih področjih. To je tudi cenejše. S tem bomo izboljšali delovanje notranjega trga Imeli bomo usklajene določbe za storitve in proizvode po celotni Evropski uniji. S tem bodo nastali določeni stroški za podjetja in pri tem moramo zagotoviti, da te zahteve niso preveliko breme, še posebej za MSP-je. Tudi danes bi rada povedala, da moramo zagotoviti, da bo akt o dostopnosti eh, usklajen z obstoječo evropsko zakonodajo. Danes smo slišali o trialogu, ki je potekal na temo eh, dostopnosti do spletnih strani eh, organov iz javnega sektorja. Oba zakonodajna akta mora ta biti usklajena, tako da ne bo eh, nobenih vrzeli. Tudi v okviru direktive o audiovizualnih medijih je treba razmišljati v usklajevanju. Letos jo bomo namreč revidirali. Veselim se dela, ki nas čaka v prihodnosti. Prez dvoma bomo sprejeli uh, Eh, uravnotežen zakonodajni akt, ki bo eh, prinesel veliko dobrega evropskim državljanom. Hvala. Gospa Sehnalova. Eh, za... Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala vam, komisija, za celovit pregled tega predloga. Hvala tudi našemu poročevalcu za njegov prispevek. Strinjam se s tem, kar je poročevalec povedal, izkušenje in strinjam se z večino elementov, ki jih je danes izpostavil. Ne bom ponavljala tega, kar smo že slišali. Dotakniti se želim nekaterih eh, vprašanj, ki so se mi porodila tekom predstavitve, ki smo eh, jo slišali. Mislim, da so pred nami zelo pomembna eh, vprašanja, pomembne odločitve, veliko dela nas čaka. Mislim, da se moramo nečesa tudi naučiti iz preteklega dela. Ko smo, naprimer, obravnavali eh, dostopnost spletnih strani, to je zelo zapletena tema. Ni pa to tako zapletena tema kot dostopnost, o kateri govorimo danes. mislim, da se moramo osredotočiti na usklajevanje stališč parlamenta in sveta. Najti moramo kompromise, skupna stališča. Upam, da to ne bo preveč zapleteno. Od nas, eh, invalidi, pa tudi drugi, veliko pričakujejo. Tisti, eh, ki bo ta zakonodaja zadevala. Potrebujemo Eh, kratko časovnico, priti moramo do dobrih rezultatov. Upam, da bomo čim prej sprejeli te odločitve in končali naše delo. Zanima me, katere so glavne sporne eh, točke eh, po mnenju komisije. Na čem bo treba najbolj delati? In še eno vprašanje. 12. člen. Me zanima, kako bomo pojasnili določbe v eh, tem členu. Tako da bi zagotovili, da nihče ne bo uh, uspel se uh, izogniti pravilom, ki jih bomo določili. podobni strahovi se eh, porajajo pri drugih temah, kjer je govora o eh, dostopnosti. Pogosto namreč pride do težav. Eh, definicije, ki niso preveč preskriptivne, omogočajo nek manevrski prostor, to je res, ampak to pomeni, da bo moral na to nekdo drug odločati o natančnih kriterijih kot sem dejala že v začetku, menim, da je to izjemno pomemben zakonodajni akt. Ravno zato moramo vso našo energijo usmeriti uh, v pripravo te zakonodaje, tako da bomo pomagali tistim, ki uh, jih bo zakonodaja uh, zadevala. Hvala poročevalca v senci skupine EKR ni. Dan, boš ti kaj povedal v imenu EKR? Izvoli. Hvala, gospa predsednica. No, mi podpiramo namen, cilj tega predloga. Imamo pa določene pomisleke, kar se tiče področja uporabe in kar se tiče, tiče eh, ocene eh, učinka, ki argumentira ta predlog. Komisija je dejala, da je bil eh, ta dokument natačno pripravljen. S tem se ne strinjam glede na to, da ste to omenili, še preden smo eh, mi začeli o tem govoriti, eh, kaže na to, da tudi vas to skrbi. Ocena učinka sega iz leta 2013, eh, pokriva zgolj določene sektore v določenih državah članicah in na to širi sklepe na celotno Evropsko unijo. Meša blago in storitve in v bistvu ne razume, kako delujejo storitve in storitveni sektor. Ne vem, če je to primer dobre zakonodaje. Po mojem mnenju ne, zato ker na prvi pogled eh, zadeve niso videti tako. Kot sem dejal, je to ocena činka iz leta 2013 in v digitalni dobi je to ena generacija. Tri leta so že minila. Po mojem mnenju ta eh, ocena učinka ni primerna. Mislim, da bi morala komisija pripraviti novo oceno učinka ali pa saj nadgraditi eh, obstoječo odbor IMKO mora prositi službo EPRS tukaj v parlamentu, da pripravi lasno oceno učinka. Če želimo priti do dobrih rezultatov, potem resnično potrebujemo kakovostno oceno učinka. Razumeti moramo, kaj se dogaja eh, v Evropi, drugače bomo imeli dobre namene, ampak bomo škodovali našim podjetjem. Spet. Še nekaj specifičnih točk. Mislim, da moramo razmišljati o izjemah za javne, eh, javna naročila, za promet in za finančne storitve. Pri drugih področjih pa določbe ne smejo presegati določb, ki že obstajajo v sektorski zakonodaji. Po mojem mnenju nas čaka torej še veliko dela. Mislim, da je ocena učinka eh, tisti eh, temeljni kamen, na katerem moramo na to graditi. Podpiramo namen, tega predloga, imamo pa resne pomisleke v zvezi s tem, kako je komisija pripravila uh, sam predlog. Gospod Šoltes. Eh, spoštovana predsedujoča, eh, spoštovani predstavniki Evropske komisije, najprej seveda bi se želel zahvaliti komisiji za predstavitev predloga, ki, direktive, ki smo ga pričakovali že kar dolgo časa nekateri sicer trdijo da je ta predlog mogoče premalo ambiciozen da ne rešuje vsega kompleksnega vprašanja glede dostopnosti eh, zaradi obstoječih ovir invalidnim osebam eh, dejstvo pa je da so seveda med državami članicami številne razlike eh, glede reševanja teh vprašanj in tudi zaradi različnih nacionalnih zakonodajnih okvirjev. Eh, invalidnim osebam je seveda potrebno omogočiti enake možnosti dostopa do izdelkov in storitev in temu naj bi bila namenjena tudi ta eh, direktiva. Bi pa seveda tudi sam se strinjal z eh, besedami mojega predhodnika. Ocena učinkov je tisti temeljni dokument, na podlagi katerega se, se lahko izvedejo dolgoročnejše in trajnostne rešitve in seveda ta ocena učinkov ne sme biti Eh, zastarela predvsem pa mora upoštevati eh, tudi eh, učinke na področju zakonodaje ki podpira to direktivo oziroma od katere je uresničevanje te direktive odvisno sam tisto kar mene osebno zanima je predvsem to kako pravzaprav bo komisija zagotovila mehanizme eh, za vpliv te direktive na eh, podjetja, tako na mala in srednja podjetja kot na velika, da pravzaprav posebej še velika ne bodo iskali izgovorov, da določene stvari ne morejo eh, storiti zaradi nekih tehničnih zapletov in tukaj se mi zdi, da bi komisija morala predlagati bolj konkretne, konkretne mehanizme oziroma indikatorje, Eh, in okvirje, na podlagi katerih bi se potem odločilo, v katerih primerjih je tak odklon dovoljen oziroma in kdaj je to eh, zloraba sistema. Hvala. Would anybody else like to take the floor? Še kdo? Še sama imam nekaj komentarjev, če dovolite. Dostopnost v digitalnem okolju je ključnega pomena. In ko govorimo o dostopnosti eh, v zgradbah, moramo govoriti tudi o dostopnosti v digitalnem eh, okolju. Me pa skrbi, bolj ko berem ta predlog in bolj ko poslušamo o tem predlogu, da morda ta predlog ni najboljši način, eh, da dosežemo te cilje. Ko, ko si naprimer pogledamo zakonodajo, ki pokriva digitalno okolje, eh, ponavadi govorimo o tem, da je treba zakonodajo prilagoditi prihodnosti, da eh, bo dovolj prožna. Zadeve se hitro spreminjajo in pravila, ki jih sprejmemo danes, morajo veljati in obveljati tudi v prihodnosti. ko govorimo naprimer o napravah za izdajo vozovnic. Ne vem, pred tremi leti smo te naprave uporabljali pogosto, ampak danes se vedno pogosteje dogaja, da uporabljamo aplikacijo. Da kupimo vozovnico na spletu, prek aplikacije, na pametnem telefonu naprimer, in da ne potrebujemo naprave, ki nam izda to vozovnico. Vozovnico imamo torej na naši napravi. Ne vem, kakšen je torej vaš namen, a želite imeti več tovrstnih naprav, o katerih ste govorili. Vem, da je komisija dejala, da ste želeli biti ciljno usmerjeni. Ampak sama gledam oceno učinka, berem to oceno učinka in ne razumem, kako ste ciljno usmerjeni pri teh različnih sektorjih. Ogromno jih je, ogromno sektorjev imamo in zdi se, da predlog ni ciljno usmerjen in da ni natančen. Vsaj tako na prvi pogled. Ocena učinka temelji na starih dokazih. Po eni strani pravite, da pokriva 80 odstotkov eh, BDP-ja Evrope, po drugi strani pa pravite, da je ciljno usmerjena. Ocena učinka ne govori veliko o malih podjetjih eh, in o njihovih stroških eh, za usklajevanje če želimo narediti korak naprej pri dostopnosti, potem vemo, da bodo nastali stroški. Mislim, da je treba bolje razumeti in to od sektorja do sektorja, od proizvoda do proizvoda, kaj spada v področje uporabe in kakšen bo učinek. Naslednji pomislek, ki ga imam, je, ali dejansko uporabljamo prave uh, eh, zakonodajne, zakonodajne instrumente. Robert uh, skupaj sva delala na uh, eni direktivi, uh, z drugimi kolegi smo se ukvarjali s plinom in tako naprej in tako dalje. To dobro deluje za blago. ne moremo pa kar tako vse skupaj prevesti na storitve, na programsko opremo in na spletne strani. Nikoli nismo uh, uporabili tega pristopa oznake CE uh, eh, za to vrstne storitve. Mislim, da ta pristop eh, ni ravno usmerjen v prihodnost. Nikoli ga nismo preverili v tej hitro razvijajoči se digitalni sferi. Zanima me, če je prava osnova, če je prav, da uporabimo to oznako CE, ki eh, pokriva varnost proizvodov eh, za potrošnike in gradimo na tem, da torej rečemo, da si želimo nekako oznako CE za digitalne storitve, kar se tiče dostopnosti. Sama sem ugotovila, da te oznake CE težko spreminjamo oziroma da se razvijajo počasi, kar eh, ni problematično pri proizvodih, eh, pri določenih proizvodih, ker eh, to ni potrebno. Nisem pa popolnoma prepričana, če ta oznaka oziroma ta ocena učinka drži vodo, če je pravilno ocenila oziroma se ciljno usmerila na določene sektore in če se uporabljajo prava orodja za to. Tako da želim eh, nekaj več slišati o tem. Robert, eh, želiš še ti kaj povedati ali pa predamo besedo spet komisiji? No, na kratko, prej sem bil zelo dolg, sedaj pa bom kratek. Zahvaljujem se kolegom, ki so že uh, pogumno skočili v ta dokument. Vsi smo zastavili vprašanja eh, komisiji, ki so si v bistvu kar podobna. Brez doma bomo dobro sodelovali, ne vem pa, če lahko komisija že sedaj odgovori na vprašanja, ki smo eh, jih zastavili. Lord, <laughs> no, come back in, Commissioner. No, kar izvolite, komisija. To... Potrudila se bom po najboljših močeh eh, in poskušala odgovoriti na vaše vprašanje. Seveda, priprava dobrih eh, odgovorov in tudi predloga zahteva eh, širšo razpravo, tako da brez dvoma ne bomo vsega rešili danes prvo vprašanje se je nanašalo na kriterije, ki smo jih obravili pri izbiri sektorjev. Pri tem se sklicujem na oceno učinka. Delo je bilo kompleksno, naš pristop pa je bil pristop eh, po korakih. Na strani 15 pravi govornica. Začeli smo z identifikacijo morebitnih področji, ki jih pokrivajo konvencija eh, Združenih narodov in pa zakonodaje Evropske unije. Pripravili smo seznam eh, proizvodov in storitev, ki bi lahko bili eh, relevantni. Na to smo si pogledali javna posvetovanja poskušali smo uh, ugotoviti, kateri proizvodi in storitve so bili tam najpomembnejši. Na to prioritizacija in pa izbira blaga in storitev. Pristop je bil tako kvantitativen kot tudi kvalitativen. Na osnovi uh, rezultatov javnih posvetovanj in na osnovi revizije obstoječe zakonodaje smo tako pripravili seznam eh, zahtev. Na to nas je čakala poglobljena analiza zakonodaje na področju dostopnosti v več državah članicah. Pri tej analizi smo upoštevali različne pristope in različne zahteve za eh, dostopnost, ki obstajajo. Po tej končni poglobljeni analizi pa smo na to prišli do končnega seznama blaga in storitev. Imamo tudi več eh, dokumentov, eh, ki smo jih eh, predstavili na to temo v prilogah. Na to vloga organov za nadzor trga, ki zagotavljajo eh, izvajanje. Mislim, da imajo ti organi dob, dober položaj za to, imajo infrastrukturo in poznajo eh, metodo, ki izhaja iz eh, Evropskega akta o dostopnosti. Bodo pa morali ti organi izboljšati eh, svoje znanje na področju dostopnosti, izpiliti svoje znanje, ko bo akt enkrat sprejet. Kar se tiče časovnice, predidevamo dve leti za prenos in pa štiri leta za eh, pripravo izvajanja akta. Menili smo, da je treba industriji in eh, ponudnikom storitev dati dovolj časa, da se prilagodijo na novo zakonodajo. Upoštevali smo tudi življensko dobo proizvodov. Kot ste dejali, pa je bilo treba upoštevati tudi eh, potrošnike same, eh, tiste, ki eh, jih ta akt zadeva. Ravno zato smo menili, da je uravnotežen predlog šest let na to pa prvo poročilo pet let po začetku izvajanja. Naslednje vprašanje o zgradbah, tam, kjer se nudijo storitve, da bi se izognili prevelikemu bremenu, smo se odločili, da bi se države eh, članice same lahko odločile, katere zgradbe uh, Eh, morajo izpolnjevati zahteve po dostopnosti tam, kjer se izvajajo storitve. Na to, kako zagotoviti ustrezno ravnotežje med odgovornostjo gospodarskih subjektov in na drugi strani med organi za nadzor trga. Nekdo je zastavil vprašanje, uh, zakaj to počnemo na ravni eh, funkcionalnih zahtev. Razvoj, še posebej v eh, sektorju IKT, je izjemno hiter. Ravno zato želimo biti splošnejši, ne preveč natančni, ker eh, bi sistem sami sebi zavezali roke. Če bodo funkcionalne zahteve preveč natančne, bi eh, s tem lahko zadušili inovacije in tega si ne želimo. V direktivi pa piše, da če obstaja potreba po razvoju standarda, to lahko naredimo. Razvijamo lahko tudi skupne tehnične specifikacije, če je to potrebno. Vprašali ste, kaj se dogaja v svetu. Svet je začel o tem govoriti eh, konec januarja, imeli smo več razprav od eh, takrat pa do danes. Nasplošno svet podpira cilj tega predloga. Najbolj pereče teme pa so eh, ekonomski učinek na industrijo, še posebej za MSP-je, ampak mislim, da se je v tej fazi eh, porajalo veliko vprašanj o praktičnih primerih. Ko se spustimo v eh, samo besedilo v eh, členih, takoj vidimo, da se moramo o tem še pogovarjati. Države članice pa poskušajo uskladiti v prestolnicah različna področja. Ta akt namre zahteva veliko razprav med različnimi ministrstvi. Na to vprašanje v zvezi z oceno učinka držala se bom eh, svojih eh, besed. Mislim, da je ocena učinka zelo previdno oblikovana. Ocena učinka obravnava eh, situacijo v letu 2020, v prihodnosti torej. Usmerjena je v prihodnost. In temeljna ugotovitev te ocene učinka je ta, da prihaja do vedno uh, večje fragmentacije, kar pomeni, da so višji stroški. Mi želimo zagotoviti boljše delovanje notrega trga, boljše priložnosti za industrijo, uh, več konkurence po celotni uniji. Želimo, da tudi potrošnik pridobi uh, Eh, z delujočim notranjim trgom. Ocena učinka je bila predstavljena prvič in drugič. Prvič smo dobili nekaj komentarjev, zato smo morali ocene učinka na to predstaviti, eh, malce spremeniti in predstaviti še drugič. Ocena učinka je dokončna, komisija je sprejela to odločitev in eh, ocena učinka tudi potrdila. Komisija meni, da ocena učinka Uh, upošteva pravila boljše zakonodaje. Pripravili smo tudi javno posvetovanje, ki je sedaj končano in pripravljamo uh, tudi delovni dokument na ravni komisije, ki bo opisal uh, komentarje, ki so išli iz javnega posvetovanja po tem, ko je bilo to zaključeno. glede oznake CE. Ta se ne uporablja za storitve. Nismo uporabili novega zakonodajnega okvira za storitve, ampak smo na vdih iskali pri uh, novem zakonodajnem okviru. To pomeni, da je uh, naš pristop razmeroma dosleden uh, v okviru celotnega akta. Ne vem, če sem še na kaj pozabila. Mislim, da ne. Hvala. Okay. Najlepša hvala vsem skupaj. S tem je seja odbora končana. Nadaljevali bomo ob devetih zjutraj jutri. Rada bi vas samo opozorila, da bodo uh, glasovanja uh, jutri verjetno zapletena, veliko glasovanja nas čaka, tako da vas prosim, da ste točni in potrpežljivi.